Chers collègues, je vous propose de. Kolegice in kolegi, predlagam, da sedete. Kar takoj bomo nadaljevali z delom. Še vedno nas čaka veliko dela. Začeli bomo z 14. točko. najprej bi jo morali obravnavati včeraj, ampak je nismo uspeli. Gre za solidarnostno enoto in strategijo EU za mlade. Kar takoj dobi besedo naš kolega Mateo Bianchi. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani člani. V veliko veselje mi je, da sem danes z vami. Komisija CEDEC je mnenje sprejela soglasno in upam, da se bo enako zgodilo danes tukaj na plenarnem zasedanju. Amandmajev nismo dobili, zato se zahvaljujem odboru regi za podporo, ki smo jo dobili. Komisija je podala predlog, da bi imeli Evropsko solidarnostno enoto, v okviru Evropske strategije za mlade. V mnenju izpostavljamo lokalno razsežnost. Jaz sem želel izpostaviti naslednje. Če imamo mehanizme za spodbojanje prostovoljnega dela, potem morajo lokalne skupnosti imeti besedo pri tem. To mora biti eno od meril. Govoril sem tudi z Evropskim parlamentom, ko sem pripravljal to mnenje in odločili smo se, da moramo res kot merilo vključiti lokalne skupnosti. Veliko mladih se ukvarja s temi prostovoljnimi dejavnostmi v lokalnih skupnostih in to lahko prispeva tudi k zaviranju zapuščanja podeželja. Zadovoljni smo, da sporočilo komisije vključuje tudi zamisel o tem, da bi imeli neke vrste koordinatorja za mlade. Seveda ta koordinator ne bi uspel govoriti z vsemi regijami hkrati, zato bi tudi regije tukaj lahko igrale vlogo. Lahko bi imele bolj formalno vlogo zato da bi poskrbeli, da odbor regij posreduje informacije v zvezi s tem, kaj se dogaja na lokalni in regionalni ravni, prav temu koordinatorju. Lepo bi bilo, če bi zagotovili lokalno in regionalno vključenost, pa tudi vključenost zasebnega sektorja, zato da bi lahko ugotovili, kakšne so potrebe na socialni ravni na različnih regionalnih področjih lahko bi imeli predstavnike, ki bi izpostavljali potrebe v mestnem območju in tudi na podeželju. Poskrbeti moramo, da bodo programi učinkoviti, da bo prišlo do sodelovanja in do sinergij z športnimi združenji in organizacijami. Prav tako moramo poskrbeti, da bomo pokazali solidarnost z različnimi skupnostmi. Hvala lepa. Zdaj pa splošna razprava. Želi kdo besedo? Ne, prav. Amenmajo. Prav tako ni. Zato nas kar takoj čaka končno glasovanje. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Soglasno? Hvala in čestitke za opravljeno delo. Kolegice in kolegi, zdaj pa 15. točka. Hans Jansen bo predstavil svoje mnenje. Gre za točko sosedstvo in svet. The floor is yours. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi. Nobeno naključje ni, da moje mnenje sosedstvo in svet obravnavamo danes. Kajti danes bomo govorili z gospodom Barnijem o Brexitu in kmalo bomo morali tudi Združeno kraljestvo obravnavati kot del naše soseščine. Glede tega smo lahko vsi razočarani, z veseljem bi Združeno kraljestvo pozdravili kot državo kandidatko. No, morda se vam to zdi smešno, ampak to se lahko k malu zgodi tudi v realnosti. V vsakem primeru pa je zdaj pravi čas, da se ozremo na okrog po svetu, onkraj Evrope. Veliko govorimo o Evropi, vendar moj 88-letni oče vedno pravi, da je svet posod okrog nas. Lokalno je globalno in globalno je lokalno. Sosedstvo pomeni, da se sprašujemo, ali so sosedi res samo sosedi ali obstajajo še kakšne druge možnosti. Pogledati si moramo sosede na drugih kontinentih in poskrbeti moramo, da se bodo tudi sosedje razvijali tako, da bo to pozitivno za njihove državljane drugače bodo njihovi državljani prihajali k nam, kajti pri nas je situacija boljša. Zato je dobro, da je komisija povečala proračun za sosiščino za 30 odstotkov. To je tudi glavni amantma v mojem predlogu. To sem, ta znesek sem želel zapisati v evrih, zato ker potrebujemo dovolj sredstev za to, da bomo poskrbeli, da bomo lahko dosegli ustrezne cilje. Vesel sem, da je odbor regi sprejel moj eh, predlog. Upam, da bodo ti amadmaji sprejeti, tudi ko bo glasoval parlament. Na koncu še troje. Neutralnost. Neutralnost v zvezi z migracijskim paktom v OZN. Vsi vemo, kaj se dogaja v Belgiji, pa tudi drugje. To je zelo občutljiva tema. tema je poznana pod imenom Marrakeš. Tudi kar zadeva trajnostne razvojne cilje OZN, to moramo prav gotovo izpostavljati in na koncu še nekaj namreč cilji razvojnih skladov morajo biti upoštevani. Najlepša hvala za vaš prispevek pri pripravi mnenja in hvala tudi sekretarijatu v moji skupini in hvala Jessie Poster, moji strokovnjakinji, kajte ona je trdo delala na tem mnenju, vedno gre za ekipno delo in treba se je torej zahvaliti. Hvala lepa, kdo želi besedo v splošni razpravi. Izvolite. Hvala gospodu Jansenu za poročilo. Predlog komisije ni bil dovolj dober, kar zadeva lokalno skupnost. Občine so najbliže ljudem, lahko prispevajo tudi pri razvoju, obstajajo bogate tradicije, še posebej na švedskem in na nizozemskem, tudi Nemčija je zdaj začela ciljno usmerjeno uporabljati in vključevati občine. Moje mesto ima izkušnje v Palestini, v Ukrajini, v Moldaviji, pa tudi v Turčiji. Ti projekti se financirajo s pomočjo zvezdne vlade in če bi imeli evropski program v tej smeri, bi bilo to odlično in izpostaviti želim, da nihče ne more pričakovati, da bo tukaj šlo za sofinanciranje, ker bi tudi občine morale prispevati svoj delež. To ne bo izvedljivo. Programi bodo izvedljivi le, če bo zagotovljeno polno financiranje strani Evropske unije za posamezne in konkretne projekte. Hvala. Hvala. Kolega Van Loj. Hvala lepa gospod predsednik, hvala za mnenje poročevalcu. Nekaj pomislekov imamo v zvezi z sklicevanjem na globalni migracijski pakt. Nekaj nejasnosti je v zvezi s tem in pojavljajo se tudi nekateri dvomi, kajti kar nekaj držav članic ima pomisleke, kar zadeva ta globalni pakt za migracije. In sprašujem se, ali je primerno, da se na to sklicujemo v amanmaju, ki ga je vložil poročevalec. Ste o tem govorili, jaz pa se sprašujem, ali je zdaj pravi čas za to poročilo, je dobro, ampak ne vem, ali je dobro, da zdaj govorimo o globalnem paktu za migracije. Kako sem dejal, imam nekaj pomislekov kar zadeva ta svežen. Hvala lepa. Gospod Klerožan. Hvala lepa, kolegice in kolegi, samo da se odzovem na to, kar smo slišali. V Franciji teče razprava na družbenih medijih in sicer ta pakt naj bi bil neke vrste način, da se Evropo in Francijo spelje na let in da se odprejo meje. Mislim, da je treba vse upozoriti na to, da je to pakt, ki vključuje priporočila, ni obvezojoče narave, spoštuje suverenost držav na ravni migracijske politike. Mislim, da je prav, da omenimo ta pakt, kaj te pakt zagotavlja pozitivno in humanistično vizijo v zvezi z migracijami spoštuje pa suverenost držav in ne vključuje novih zavez ali obveznosti za države. Zato želim povedati, da se jaz strinjam s tem, da vključimo to v mnenje. Jong, kolega Jonkman. Hvala lepa. Tudi mi smo si prebrali mnenje in sklice na marakeško deklaracijo zadovoljni smo s tem, kako je poročevalec to izpostavil. Izpostavljajo samo dejstva, to je za nas zelo pomembno. Dobro, je bilo delo opravljeno, zato smo mi s tem zelo zadovoljni. Hvala lepa poročevalcu. Merci beaucoup, pa d'autre. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Dobro, amandma je torej, amandma ena, amandma ena R, ki nadomešča amandma ena, kdo je za, proti. Glasujemo elektronsko. Zdaj se zaključuje. Le vote est... Konec glasovanja sprejeto. Predlagam glasovanje o svežnju pri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 in 12. Kdo je za? proti sprejeto. Zdaj pa 7, kdo je za, proti, zavrnjeno, 8 poročevalca nadomešča, ima 8, kdo je za, proti, sprejeto, zdaj pa ima 11 r, ki nadomešča amandma enajst, kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma dvanajst, ne, to smo že, super. Končno glasovanje, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto z enim vzdržanim glasom čestitke poročevalcu in hvala za upravljeno delo. Zdaj pa mnenje o programu InvestEU. Poročevalec je Konstantinos Agorastos. raúl the floor is yours. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Program InvestEU je osnova, na kateri naj bi gradili prihodnost EU. Ne gre samo za en program, ki bi zanimal samo ekonomiste, direktorje in evropske uradnike. Ne, ta program zadeva vse evropejce. To zadeva mlade matere, ki iščejo mesta v vrtu to zadeva znanstvenike, ki imajo zanimive zamisli in ki želijo oblikovati novo podjetje, naprimer. InvestEU zadeva tudi na tisoče MSP-jev, ki potrebujejo dostop do financ, zato da bi, bile, bi bili konkurenčni na globalni ravni. To zadeva tudi zagotavljanje novih zdravil, novih terapij. To zadeva torej vse, ki želijo živeti v čistem okolju s sodobno infrastrukturo. Uporabiti moramo svojo ustvarjalnost in poskrbeti želimo, da bi imeli naši mladi, naši otroci več možnosti, več dela, boljše delo in tudi bolje plačano delo. To je bistvo programa Invest EU. Ne gre samo za številke, čeprav so tudi številke seveda precejšnje in pomembne. Cilj programa, ki zadeva obdobje 21-27, je, da bi povzročili 650 eh, milijard evrov naložb in da bi pomagali MSP-jem ter drugim akterjem. pomočjo EPSI bi lahko program naložb, ki bi lahko poskrbel za 500 milijard evrov naložb do leta 2020, bi lahko prispevali k oblikovanju milijona in pol delovnih mest. Lahko bi si upali biti še bolj pogumni lahko bi bili še bolj ambiciozni. S pomočjo programa InvestEU bomo poskrbeli za 2 milijona 500 tisoč delovnih mest in mobilizirali bomo sklad EFSI in v to smer gre tudi naše mnenje, gre za rezultat poglobljenega in sistematičnega dela. Imeli smo poglobljen dialog z komisijo in EIB. Govorili smo tudi z desetinami predstavnikov podjetij in lokalnih ter regionalnih oblasti z vse EU. V mnenju prav tako pravimo, da je nujno, da poskrbimo za socialno in ekonomsko kohezijo. To mora biti eden glavnih ciljev tega programa. Komisija meni, da bo leta 2021 BDP EU enak kot pred krizo. Potrebujemo torej ustrezen program, ki bo nadomestil te manjkajoče naložbe, tesno je treba sodelovati z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, kajti tudi te, kakor odbor regij, morajo imeti besedo za to, da bomo dosegli prave rezultate in da bomo lahko zagotovili nova delovna mesta, da se borimo proti teritorijalni neenakosti. Prav tako se nam zdi zelo pomembno, da se program začne izvajati čim prej in brez neustreznega ali odvečnega upravnega bremena. Seveda, Hitrost ne sme vplivati na kakovost sprejetih odločitev. InvestEU je zelo lepa priložnost za zagotavljanje stabilnih, dobrih, dobro plačenih delovnih mest. Lahko pomagamo podjetjem, lahko pomagamo tudi MSP-jem, kajti MSP-ji so hrbtenica našega gospodarstva. To bi lahko vodilo tudi do izboljšanja infrastrukture in do boljše socialne kohezije. Lahko bi zaščitili podnebje, lahko bi se borili proti posledicam podnebnih sprememb in lahko bi zagotovili tudi boljše storitve za socialno državo. To je največji uspeh v zgodovini EU. Namreč pospešiti moramo digitalno konvergenco in podpreti raziskave in razvoj. Gospe in gospodje, Evropa je v spredju, vendar konkurira drugim državam in drugim kontinentom. Razvoja ne moremo ustaviti. Mi moramo spet poskrbeti, da bomo v ospredju tehnologije in inovativnosti in da bomo tudi glavni, kar zadeva spodbujanje podjetniškega duha. Prav tako moramo biti v ospredju na področju zaščite okolja in socialne razsežnosti. Za vsakega evropejca se moramo boriti in, eh, gospe in gospodje, Evropa prihodnosti bo potrebovala izumitelje in ljudi, ki ustrezno delujejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa splošna razprava. Želi kdo besedo? Ne. Prav. Amandmaji. Predlagam, da glasujemo v svežnju v amandmajih 1 do 6. Kdo je za? Proti. Sprejeto. Zdaj pa glasovanje v svežnju od 7 do 9, kdo je za, proti, glasujemo elektronsko. Le vote est clos et... Konec glasovanja, zavrnjeno. Zdaj pa predlagam, da glasujemo v svežnju, kar zadeva 8, 10 in 11. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Zdaj pa v svežnju 12 in 13. Kdo je za? Proti? proti sprejeto. 14, kdo je za, proti sprejeto. 15, kdo je za, proti zavrnjeno. 16, kdo je za, proti sprejeto. V svežnju 17 in 18, kdo je za, proti, sprejeto 19, kdo je za, proti, sprejeto 20, kdo je za, proti, zavrnjeno. Zdaj pa končno glasovanje, kdo je za, proti, vzdržani, proti, sprejeto soglasno. Čestitke poročevalcu in hvala lepa za opravljeno delo. Zdaj pa podpora reformam in evropska stabilizacijska funkcija za naložbe. Poročevalka je Olga Zrien. Thank you. Madame la rapporteur, vous avez... Gospa poročevalko, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Program za podporo reformam in Evropska stabilizacijska funkcijska funkcija za naložbe je program, ki ima proračun v višini 25 milijard evrov in poskušamo seveda spodbujati reforme v vseh državah članicah. Tri elemente želim izpostaviti in sicer program za podporo ključnih reform v okviru evropskega semestra je nekaj, kar želim izpostaviti. Tukaj imamo na voljo 22 milijard evrov, ki so na voljo vsem državam članicam. Imamo tudi instrument za tehnično pomoč, zato da bodo države lahko izvajale reforme in krepile administracijske zmogljivosti. In pri tem bomo seveda podpirali reforme v zadnjih letih smo izvedli v okviru tega 440 projektov v 24 državah članicah. Proračun tukaj ima 0,84 milijarde evrov in 2,16 milijarde evrov ima tretji program, ki bo spodbujal tehnično pomoč v državah, ki želijo prevzeti evro to je program, ki je zelo operativen in ki bo predstavljal podporo in spodbudo. Naši predlogi so konkretni, govorimo o subsidijarnosti, o spoštovanju tega načela, gre za eh, eh, preverjanje, katere reforme bi lahko dobile pomoč z evropske ravni in govorili smo o tem, katere eh, reforme bi lahko mi podpirali z evropske ravni. Nekatere reforme niso bile predmet analize in niso pomembne na evropske ravni in tudi ne zadevajo pristojnosti na evropske ravni. Ampak kar zadeva politiko za leto 2021-2027. Tukaj imamo nekatera merila, naprimer BDP, prespostanost mladih, podnebne spremembe, o tem pogosto govorimo, o, govorimo tudi o sprejemu in nastanitvi migrantov. Ta merila morajo biti ključ za ustrezno porazdelitev sredstev. Ta pristop bi omogočal tudi koherenco in omogočal mi, da bi vedeli, kako zadeve tečejo, kajti države članice bodo morale doseči otipljive rezultate. In uh, imeti moramo različne pristope za tiste države, ki so v evromočju in tiste, ki so zunaj evromočja. Kar zadeva transferje, to moramo preučiti, kajti program za podporo reformom ni naložbeni program kot EFSI, na primer, kar se deva stopnja sofinanciranja, ki naj bi bila 100 odstotkov. Tukaj bi se lahko pojavilo tveganje za to, da bi izrinili druge akterje, zato ustrajamo pri tem, da črtamo možnost transferjev. Prav tako želimo, da bi bila uveljavljena močna povezava z evropskim semestrom, zato da bi lahko podpirali tiste reforme, ki podpirajo rast. In na koncu še nekaj, to je ključno za lokalne in regionalne oblasti. Čim bolj želimo okrepiti upravno zmogljivost regij in mest, kaj ti prej je bil predlog na tem področju precej šivek. Zagotoviti je treba seveda koherenco med potrebami in zahtevami odbora regij in zahtevami tudi regij in lokalnih oblasti. Zahvaliti se želim za odlično delo, ki smo ga izvedli v zvezi z programom za podporo reformam. Sodelovali smo z Evropskim parlamentom, z gospod Nartigal in gospod Gardia Zabal. Obe sta prisluhnili našim zahtevam in tudi v parlamentu bodo sprejeli naša mnenja v zvezi s tem. Pri pripravi tega dokumenta smo se srečali tudi s predstavniki Ekosoka, tudi oni so bili pris, pripravljeni prisluhniti lokalnim in regionalnim oblastem in našemu mnenju. To je zelo tehnično delo, ampak eh, vseeno zelo pomembno. Še enkrat smo lahko izpostavili, kako pomembna je koherenca, na katero odbor regi vedno znova poudarja. Hvala lepa sekretarjatu in moji strokovnjakini, brez nje ne bi bilo mogoče opraviti tega dela. Hvala. Kdo želi sodelovati v razpravi? Nikogar ne vidim, torej čakajo nas amandmaji predlagam amandma z glasovanje v svežnju za ena in tri. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma dve. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. V svežnju štiri in sedem. Kdo je za? proti, sprejeto, amandma 5, če bo sprejeto odpade 6, kdo je za, proti, zavrnjeno 6, kdo je za, proti, sprejeto 8, če bo sprejet odpade 9, kdo je za, proti, sprejeto 8. 10, kdo je za, proti, zavrnjeno. Končno glasovanje o tem mnenju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto z veliko večino čestitke poročevalki in njeni ekipi. Hvala. Zdaj pa mnenje o širitvenem svežnju. Franko Jakob je poročevalec. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Gospod poročevalec, izvolite, beseda je vaša. Eh. Hvala lepa, gospod predsednik. Predvsem bi se pri pripravi tega mnenja rad zahvalil sekretariatu iz skupine, tudi svojemu strokovnjaku. Hvala lepa tudi vsem posamičnim organom in institucijam, tako komisiji kot avstrijskemu in bolgarskemu predsedstvu. Hvala lepa tudi veleposlanikom iz držav kandidatk in potencijalnih kandidatk. Hvala lepa tudi vsem združenjem in organizacijam, ki se ukvarjajo z regionalnim sodelovanjem. Hvala lepa tudi vsem regionalnim lokalnim organom in tudi srednjeevropski pobudi Nalbi in Čalbi. Ko smo prvič pripravljali to mnenje, je bilo mnenje deležno kar nekaj amandmajev, spremljali smo razvoj političnih dogodkov, potem smo morali upoštevati tudi odločitve, ki so bile sprejete v umestnem obdobju, naprimer gre za sklepe sveta. 26. junija tam je pisalo, da bi se lahko začeli kmalo pogajati tudi z Albanijo in nekdanje Jugoslovansko republiko Makedonijo, ko gre za pristopna pogajanja. Ta pogajanja bi se potencialno lahko začela prihodnje leto. Nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija in Grčija sta se dogovorili glede imena. Na referendumu se sicer zadeva potem ni sprejela, zdaj se zgodba nadaljuje, predvsem na makedonski strani morajo razrešiti vprašanje. Potem je tu še vprašanje Turčije. Razmere v Turčiji so vse kaj drugega kot eh, normalne. V Bosni in Hercegovini, nažalost, procesi demokratizacije in vzpostavljanja miru še niso privedli do srečnega zaključka. V Čiveksu smo septembra na dolgo in široko razpravljali o predlaganem mnenju. Imeli smo zelo odprto in iskreno izmenjavo mnen, sprejeli smo tudi kar nekaj amadmajev. Če povzamem, zakaj gre pri tem mnenju. Mislim, da bi morala širitvena politika ostati prednostna politika. Namreč vse te države morajo biti vključene v sam proces, ker so njen sestavni del. Tudi komisija je že omenjala vsa ta vprašanja v svojem dokumentu. V amadmajih, ki so bili vloženi, se predvsem podarja pomen lokalnih in regionalnih organov. To smo tudi vključili v besedilo, tudi kolegi, ki delajo v kontaktnih skupinah, v delovnih skupinah ki povezujejo Evropsko unijo z državami, kandidatkami in potencijalnimi kandidatkami, so se ogromno ukvarjali z vsemi temi vprašanji. Organizirali smo kar nekaj srečanj, podarili smo pomen lokalnih in regionalnih organov v tem širitvenem procesu. Prepričani smo, da je širitveni proces proces, ki bi ga morali voditi državljani skupaj z lokalnimi in regionalnimi organi, ne pa da se nacionalne institucije s tem ukvarjajo. Vsi bi morali sodelovati v tem procesu od spodaj na vzgor, od državljanov na vzgor. Mislim, da bi morali to priložnost tudi izkoristiti. Komisijo tudi prosimo, da okrepi instrumente na področju sodelovanja, predvsem, ko gre za neposredno sodelovanje. Te instrumente bi morali imeti možnost uporabljati tudi na lokalni in regionalni ravni, predvsem, ko gre za TAEX, TWIN in SIGMA in ostale sorodne instrumente, ki jih že dolgoročno uporabljamo v teh procesih. Potem je tu še Local Authority Facility, Regional Training Program. Vse to nam bo pomagalo tudi pri izmenjavi najboljših praks, ko gre za vzpostavitev prave zmogljivosti, znanja. Pomembno je, da tudi na ravni javnih uprav in drugih gospodarskih in ostalih subjektov zagotovimo ustrezno osveščenost in poznavanje o vseh teh instrumentih. Tematika je zelo pomembna, širitvijo se veliko ukvarjamo, tudi ko gre za migracijske tokove, so naprimer Srbija, Turčija in druge države odigrale pomembno vlogo. Zavedamo se, da je učinkovito upravljanje s temi tokovi odvisno tudi od zmogljivosti lokalnih in regionalnih organov. Potem je tu še vprašanje kulturne dediščine, zgodovinske dediščine. Tudi na tem področju bi morali imeti na voljo instrumente, ki bi nam omogočili, da bi vso to dediščino tudi delili. Kar zadeva aktualne teme, Zahodni Balkan je območje, kjer se pojavljajo tako prednosti kot tudi določene pomankljivosti. Mislim pa, da smo v letošnjem letu storili pomemben korak naprej tudi na področju Zahodnega Balkana. V zadnjem obdobju smo bili namreč na tem območju priča pesimizmu. Ljudje niso več zaupali v Evropsko unijo. Mislim, da če bi omenili zdaj še Turčijo, bi morali spostaviti tudi to, da se nam je zdelo, da se je Turčija nekako oddaljila od tega integracijskega procesa v Evropsko unijo. Zdi se mi, da se je trend nekoliko zdaj spremenil, ampak po volitvah lani še vedno niso v celoti razrešena vprašanja, ki so vezana na uveljavitev izrednega stanja v tej državi. Mi se zauzemamo za to, da bi, gospod prosim, če počasi zaključite, kaj ti precej ste že presegli dodeljeni čas za govor. Še zadnja pripomba glede Srbije. V Srbiji je prišlo do precejšnjega napredka zlasti, kar zadeva vprašanje Vojvodine in lokalnih organov. Hvala. Hvala lepa, kdo želi besedo v razpravi? Nihče. Predlagam, da glasujemo o amandmajih. Amandma ena, kdo je za? proti. Sprejeto. Dve, kdo je za? Proti. Zavrnjeno. Tri, poročevalca, ki nadomešča. Tri, kdo je za? Proti. Sprejeto. Štiri, poročevalca, nadomešča. Štiri, kdo je za? Proti. Sprejeto. Pet, kdo je za? proti. Za vrnjeno. Šest. Kdo je za? Proti. Za vrnjeno. Glasovanje v svežnju. Za sedem do enajst. Kdo je za? Proti. Sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje o tem mnenju. Kdo je za? Proti. Proti. vzdržani. Sprejeto, soglasno, čestitke poročevalcu in njegovi ekipi. Zdaj pa mnenje van raz obdavčitev digitalnega gospodarstva. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Gospod poročevalec, beseda je vaša. Merci, monsieur. Hvala lepa, gospod predsednik. Misschien in het kort de problematiek schetsen. Hvala, gospod predsednik. No, čisto na kratko. Predstavil bi problematiko, ki sem obravnaval v mnenju. Za kaj gre? No, v nekaterih podjetjih še posebej tistih področja digitalnega gospodarstva, eh, je tako, da ta podjetja plačuje zelo malo davkov, kar pomeni nepošteno konkurenco, še posebej, ko gre za konkurenco eh, med malimi in srednjimi velikimi podjetji, ki pa morajo v Evropski uniji pogosto plačevati zelo visoke davke. Gre za podjetja, ki so, kot rečeno, eh, dejavna na področju digitalnega gospodarstva, ki izvajajo predvsem digitalne storitve. In situacija je ta, da so številne države članice Evropske unije začele določati eh, lastne eh, sisteme obdočitve teh podjetij, ki, kjer pa niso davčne stopne vedno enake. In zato je komisija predlagala pobudo po kateri bi harmonizirali ta nov sistem davčnih stopen. To je pomemben predlog. Ne gre zgolj za to, da bi državam članicam kaj prepovedovali ali jih onemogočali. Gre bolj za to, da bi stvari harmonizirali in se s tem izognili nekaterim stvarem, kot so naprimer dvojna obdavčitev. Če želimo to zagotoviti, potem mora predlagan evropski davek biti tudi prilagojen posameznim podjetjem. S tem pa še ne vemo, kako bo. Nekatera podjetja, dejavna na tem sektorju, poslujejo s precejšno izgubo. Ampak, če so dejavna že deset ali več let, potem nov davek na njihov poslovanje ne bo imel ne vem kako velikega vpliva. Trenutno je sistem odločitev tak, da se eh, podjetje obdavčuje pri viru, torej tam, kjer nastaja proizvod ali pa storitev. Zdaj pa bi šlo za spremembo in sicer bi šlo za obdavčitev pri eh, porabi, se pravi porabnika. Tam, kjer porabnik eh, storitev ali proizvod uporablja, tam bi prišlo do obdavčitve. Gre predvsem tudi za podjetja, ki Po opredelitvi predloga mora imeti znatno digitalno prisotnost v državi, kjer poslujejo. Seveda je to zelo um, široko opredelitev, ki bo treba še dodelati. Obstaja tudi nekaj kratkoročnejših rešitev, katerim se lahko podjetja hitro prilagodijo, ampak najti moramo boljšo, bolj dolgoročno rešitev. Leta 2020 bo v okviru OECD prišlo do globalne rešitve na tem področju, kar je dober signal tudi za nas. Kajti OECD na tem področju že kar nekaj let opravlja zelo dobro delo. Eh, OECD s pomočjo sistema BEPS preprečuje ali skuša preprečevati izogibanje plačila davkov in skuša preprečevati davčne utaje zdaj pa bo pomagala državam članicam Evropske unije in vsem državam na svetu, da nekako ustvarijo sistem eh, obdočitve digitalnega gospodarstva. Želimo si, da bi ta davek v letih oziroma v letu 2020 ali 2021 dejansko tudi zaživel. In sicer podobno, kot to predlaga OECD. Naš odbor meni, da je pobuda komisije dobra, kajti gre za harmonizacijo davčnih stopenj Gre tudi za to, da se uh, podjetja, ki poslujejo z dobičkom, obdavči tam, kjer potrošniki njihove storitve ali proizvode tudi uporabljajo. Mm, morda nam bo uspelo rešitev našli še v času tega predsedstva. Kajti prejšnji teden je naprimer v Evropskem parlamentu bil sprejet, eh, bilo sprejeto poročilo v zvezi s tem predlogom kar je dober korak in zato vas tudi prosim, da spremete naše mnenje in upoštevajte vse eh, stvari, ki sem jih povedal v svojem uvodnem nagovoru. Hvala. Hvala lepa, hvala lepa, da ste se tudi dosledno držali časa za govor. To se tako redko zgodi, da je treba res to izredno izpostaviti. Želi kdo besedo v tej splošni razpravi? Kaže ne. Tako da se lahko lotimo kar pr amantmajev. Predlagam, da bi glasovali v svežnju. Ena, dva poročevalca. Če bosta ta dva amantmaja sprejeta, bodo postali brezpredmetni. Štiri, ena, dva ostali in tako naprej. Kdo je za? Proti? Amandmaja sta sprejeta. Amandma tri, kdo je za? Proti? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. No. Konec glasovanja. Amandma je zavrnjen. Gremo na amandma pet. Kdo je za? Proti. Amandma je sprejet. Amandma šest. Kdo je za? Proti. Sprejet končno glasovanje, kdo je za mnenje, kdo je proti, kdo se vzdrži. Mnenje je sprejeto z veliko večino. Čestitke poročevalcu in hvala lepa za opravljeno delo celotni ekipi. Naslednja točka na dnevnem redu je mnenje na temo financiranje trajnostne rasti. Tilo Gundlak je poročevalec. No, no, no, Gospod poročevalec, beseda je vaša. Ja, Gospod predsednik, kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Eh, veliko veselje mi je, da lahko danes predstavim osnutek mnenja akcijskega načrta oziroma o akcijskem načrtu financiranja trajnostne rasti. To so pobude, ki so del širšega svežnja ukrepov za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja in pa ciljev na področju podnebnih sprememb Evropske unije. To so nujne zadeve. Strokovnjaki so pred kratkim ugotovili, da, eh, bi, da lahko pričakujemo globalno uh, rast temperature za 3,2 stopinje Celzija. Koncentracija toplogrednih plinov je tako visoka kot če nikoli in um, nikakor ne bomo mogli doseči eh, ciljev podnebnega sporozuma iz Pariza. To je precej nad zadanjimi cilji um, sveta za podnebne spremembe pri OZN, ki so govorili o maksimalnem zvišanju temperature za stopinjo in pol. Poleg tega prihaja do velikega ogrevanja severnega pola. Od leta 1980 se je obseg ledu na severnem polu zmanjšal za več kot 36 odstotkov. Vse to pomeni, da moramo najti način, kako financirati trajnostno rast. In sicer moramo uh, kapitalske takove eh, začeti uh, kanalizirati v trajnosten način. Novembra 2016 je Evropska komisija v svojem sporočilu zapisala, da želi politično podnebno agendo OZN 2030 eh, uporabiti v vseh svojih podnebnih politikah v prihodnje. S svojim mnenjem podpiram Evropsko komisijo. Zasebni sektor in zasebni investitorji se morajo prav tako ravnati po teh e, ciljih za trajnostno rast. Seveda pa moramo poskrbeti tudi za več zanesljivosti, tudi na področju financ, finančnih produktov. Ti morajo biti obravnavani in oblikovani na trajnostni, dolgoročen način. Seveda je treba pri postopkih Eh, oblikovanja naložbenih produktov upoštevati socialne, podnebne, okoljske in druge elemente. To je ključen del mojega mnenja. S tem so povezana velika tveganja, kajti posledice podnebnih sprememb že zdaj ogrožajo finančno stabilnost celotnega sveta in povzročajo ogromne izgube. Pri tem bo odigral pomembno vlogo tudi finančni sistem. Finan Unija kapitalskih trgov Evropske unije je ključnega pomena. Akcijski načrt, ki sem ga oblikoval, vsebuje tudi sistem klasifikacije trajnostnih eh, gospodarskih dejavnosti. Pomladi prihodnje leto želi Evropska komisija predstaviti katalog meril za trajnostno financiranje, kar bo eh, uved, torej nek uvod v postopek eh, oblikovanja trajnostnih ciljev s to klasifikacijo želimo tudi začeti z eh, razvrščanjem posameznih dejavnostih po njihovih okoljskih učinkih. Sam pa menim, da se ne bi smeli ravnati samo po okoljskih oziroma podnebnih dejavnikih, kajti trajnost je več kot to. Gre tudi za socialne vidike in s tem se strinjajo tudi številne eh, dobrodelne organizacije. Vse to sem upošteval v pripravi svojega mnenja. Trajnost, trajnostni pristop je torej nekaj, kar moramo izvajati na globalni ravni. Eh, ne samo zaradi ciljev za trajnostni razvoj OZN. Tam so sicer zapisani eh, nameni in sicer socialna odgovornost, podnebna odgovornost, gospodarska odgovornost, ampak eh, delovati moramo še bolj ambiciozno. Tudi poslovanje bank in vseh finančnih institucij v prihodnje mora biti bolj trajnostno. Vse mora biti na to vrstne pod, eh, pobude komisije, bo naš odbor podprl. Eh, zeleni finančni proizvodi so v svetu vedno bolj popularni, ampak kaj je, naprimer, zelena obveznica? Proizvodi, ki lahko eh, sodijo v okvir takšne zelene obveznice, morajo biti eh, prijazni okolju, naravi, človeku in živalim. Tudi način porabe teh sredstev mora biti zelen. To pomeni, da moramo oblikovati tudi zelo dober sistem meril za trgovanje s takšnimi finančnimi instrumenti. Vsi ti, cilj, vsi ti instrumenti, moj primer, morajo uh, upoštevati uh, najvišjo dovoljeno rast temperature dveh stopinj Celzija. Toliko z moje strani, hvala. Merci beaucoup. Najlepša hvala, zdaj pa odpiram razpravo. Nekdo se je že prijavil k besedi. Martina Saregivi. Se opravičujem, gospod predsednik, eh, Gospod poročevalec, zelo pomembno je, da tudi ro, lokalni regionalni organi prispevajo k trajnostnemu razvoju. Tudi ti organi bi se morali na politični ravni zavezati k doseganju tega cilja. Potrebujemo pa tudi pravni instrument, s pomočjo katerega bomo poskrbeli za ustrezne naložbe tudi na področju trajnosti. Uredba, ki jo predlaga komisija, je sicer dobra pobuda, ampak v tej pobudi se skoraj da izredno omenjajo okoljski in ekološki, torej zeleni vidiki, kot jih je omenil tudi poročevalec, ko je govoril o trajnosti. Zdi pa se mi, da je bilo ob strani puščenega veliko drugega, naprimer zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, tudi ti sektori so pomembni z vidika trajnostnega razvoja. Regionalni organi seveda imamo tudi svojo odgovornost, ko gre za naložbe v telekomunikacije, industrijo, potem vode, vodne vire, ravnanje z odpadki in tako naprej. Mislim pa, da bi morali več storiti tudi na področju socialnih politik, politik zaposlovanja, zdravstvene politike in izobraževalne politike. Če želimo resnično doseči cilje z področja trajnostnega razvoja, bi morali vključiti vse te sektori. Ko je govora o trajnostnem razvoju, je zelo pomembno, da pripravimo kazalnike, skupne kazalnike, na podlagi bomo lahko napredek merili. Ampak ti kazalniki morajo biti skupni ne samo nam, evropskim državam, temveč vsem na svetovni ravni. Potem pa moramo poskrbeti tudi za ustrezne naložbe na področju trajnostnega razvoja. Mislim, da bi morale vse prevzete zaveze na koncu biti jasno videle tudi v bolj otipljivih rezultatih. Hvala. Hvala lepa, Kristofu Jon. Hvala lepa, sam bi rad čestitev poročevalcu za izjemno kakovostno upravljeno delo. Danes je zelo pomembno, da najdemo rešitve, ki nam bodo omogočile, da kupno moč povežemo z vprašanjem varovanja okolja ter tudi seveda z trajnostnimi naložbami. Naložbe v trajnostni razvoj morajo biti deležne večje podpore. Zelo pomembno je, da najdemo tudi ustrezne proračunske dogovore za to, da bomo namenili dovolj javnih eh, sredstev za spodbujanje teh naložb. Mislim, da bi morali nekdani sistem, ki je temeljil na naložbah v premok, dati v umetno komo na nek način. Edino na tak način se bomo lahko izognili koncu sveta, uničenju planeta. Najti moramo rešitev, ki bo sprejemljiva tudi za državljane, ki še komaj da povežejo en konec meseca z drugim. Dva. Hvala lepa. Nihče drug ne prosi za besedo, tako da se lahko lotimo glasovanja o amandmajih. Predlagam, da glasujemo v svežnju o ena in tri. Kdo je za? Proti. Sprejeta. Amandma dva. Kdo je za? Proti sprejet. Amandma štiri, kdo je za? Proti. Sprejet. V svežnju glasujemo pet in šest, kdo je za? Proti. Sprejet amandma sedem, kdo je za? Proti. Sprejet amandma osem, kdo je za? Proti sprejet amandma 9. Kdo je za? Proti. Sprejet amandma 10. Kdo je za? Proti. Sprejet končno glasovanje. Kdo je za mnenje? Proti. Vzdržani. Mnenje je soglasno sprejeto. Čestitke poročevalcu in njegovi ekipi. Zdaj pa prehajamo na naslednje mnenje, in sicer v zvezi z modeli lokalne odgovornosti za energijo. Govorili bomo tudi o vlogi lokalnih energetskih skupnosti pri energetskem prehodu v Evropi. Gre za mnenje na lastno pobudo, poročevalka je kolegica Marijana Gaju.

Spoštovane kolegice in kolegi, najprej bi se vam zahvalila, ker ste mi dali možnost, da predstavim to mnenje. Danes smo zbrani v Evropskem parlamentu in Romunija v teh dneh praznuje stoletnico svoje neodvisnosti, stoletnico Velike Romunske unije. In zato tudi praznujemo vlogo lokalnih in regionalnih organov, prišli smo ali prihajam sem, ker želim predstaviti mnenje, ki je povezano tudi socialno in gospodarsko rastjo v naših skupnostih. Gre za mnenje, ki govori o tem, kako izboljšati življenje naših državljanov in seveda kako tudi izboljšati konkurenčnost nacionalnih gospodarstv. Naša gospodarstva mora imeti na voljo cenovno dostopne energente, hkrati pa moramo ščititi okolje, to je jasno. Lokalne energetske skupnosti imajo veliko vlogo pri energetskem prehodu v Evropo, kajti gre za prenos, distribucijo in pa porabo električne energije. Vse to lahko zdaj počnemo z uporabo lokalnih energetskih virov, tam, kjer so ti seveda na voljo. Lokalni in regionalni organi lahko pri tem dopolnjujejo evropsko energetsko politiko, sprejemajo dodatno zakonodajo in s tem poskrbijo za večjo vlogo lokalnih energetskih skupnosti pri eh, zagotavljanju preskrbe z energijo. Precej evropskih regij in pa mest je tudi del pobude evropskih županov, kjer gre za uh, trajnostne cilje na področju varovanja okolja in pa eh, podnebja na splošno. V našem mnenju govorimo predvsem o ovirah, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti pri eh, zagotavljanju energetske samozadostnosti. Želim ugotoviti, kakšna je vloga lokalnih skupnosti pri tem. Želim se tudi zahvaliti članom odbora Envi, eh, zato ker so izkazali zanimanje za osnutek našega mnenja. To je velja za celoten postopek, od oblikovanja do sprejemanja našega mnenja. Zahvalila bi se tudi sekretarjatu odbora Envi in pa oziroma enve in pa koordinatorje. Pri pripravi mnenja sem opozila, da lokalne energetske skupnosti izvajajo različne rešitve. Gre naprimer za partnerstva, za zadruge, gre naprimer tudi za uporabo podjetij z omejeno odgovornostjo. Včasih pa so to celo podjetja, ki so v lasti strank, potrošnikov vsi ti načini poslovanja so lahko dobri za prebivalstvo. Kajti gre za projekte, s katerimi se razvijajo lokalni viri. To tudi pomeni, da gre za ustvarjanje socialnega kapitala, za ustvarjanje delovnih mest, za uh, ustvarjanje prihodkov, za ustvarjanje dodane vrednosti in hkrati tudi za uh, preprečevanje uh, tako imenovane energetske revščine. Posledično gre za neke vrste demokracijo na področju energije. To je pristop, kjer skušamo ugotoviti, kakšen je potencial potrošnikov, zato lahko, da lahko zavzamejo bolj pomembno ulogo v energetskem sektorju. Posledično s tem potrošniki dobijo uh, večji vpliv na doseganje okoljskih in podnebnih ciljev. Čisto okolje je pomembno za vse, še posebej za otroke, ki so naša prihodnost. Vedne, vedno večje število mest in pa občin, ki sodelujejo v teh projektih, bo privedlo do boljših eh, politik na področju energije in eh, na področju varovanja okolja. To bodo podprli tudi državljani. V Evropski uniji obstaja kar nekaj mest in pa občin, ki so zgled, ki so, kjer izvaja dobre prakse. Naprimer v Avstriji je delovni odbor Enve eh, opazil oziroma eh, na lastne oči lahko videl, kako dobre so lahko takšni projekti za lokalne skupnosti. Ne samo, da gre za prihranke, za velike finančne prihranke, ki jih lahko potem namenimo za dodatne naložbe, naprimer v raziskave in razvoj, gre tudi za ponomočenje lokalni skupnosti. V našem mnenju smo pripravili celo vrsto priporočil. Govorimo naprimer o potrebi po večji odgovornosti na ravni eh, proizvajalcev energije, sploh na lokalni ravni. To je še posebej pomembno, ko gre naprimer za prehod na obnovljive vire energije in pa ko gre na preskrbo z energijo, ki je trajnostno naravnana. Predlaganih je bilo tudi osem amandmajev. Z večino se strinjam. Dvema pa nasprotujem. To sta amandmaja šest, ki je preveč omejujoč, ki želi uh, iz, iz mnenja črtati omembo mehanizmov finančne podpore. Nasprotujem pa tudi amandmaju 8, za katerega prav tako menim, da je preveč eh, omejujoč. amadma govori o tem, da je treba dati besedilo, če se omrežje lahko zaščiti, ampak to lahko tudi pomeni zagotavljanje in eh, krepitev statusa quo. Hvala. Najlepša hvala. Kdo želi besedo v tej splošni razpravi? Kot kaže nihče, tako da se lahko lotimo amadmajev. Predlagam, da glasujemo v svežnju o 1 do 5. Kdo je za? Proti sprejeti amandma šest za proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Le vote est clos konec glasovanja. Amandma je zavrnjen. Amandma 7. Kdo je za? Proti. Sprejet. Amandma 8. Kdo je za? Proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Vi, vi, vi. Same. le vote est clôturé. Konec glasovanja, amandma je zavrnjen. Zdaj pa še končno glasovanje, kdo je za? Proti? Vzdržani? Mnenje je sprejeto z enim vzdržanim glasom. Čestitke poročevalki in njeni ekipi. Hvala lepa za opravljeno delo. Mi pa prehajamo na naslednjo točko. Gre za predlog uredbe o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode. Poročevalec je Oldrih Vlasak, ki se nam bo tudi pridružil za predsedniško mizo. Gospod poročevalec, izvolite. Pane predsedo, dame a pánové. Gospod predsednik, kolegice in kolegi. Dovolite mi, da predstavim izjemno pomemben, eh, osnutek mnenja, ki govori o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode. To je mnenje, za pripravo katerega smo se odločili ne samo zaradi trenutne podnebne problematike, ampak predvsem zaradi težav pri ponovni uporabi vode v Evropski uniji. To velja naprimer za kmetijstvo. Trenutna zakonodaja z tega področja obstaja samo v šestih državah članicah. In zato smo se odločili, eh, da prevzamemo pobudo za razširitev tega področja, torej, da bi vodo v kmetijstvu lahko um, uporabljali na drugačne načine, tudi v drugih državah članicah. Gre za vodo, ki je na voljo v vsakem primeru, ne, v nasprotju s potalnico, na primer. E, to vodo bi lahko, na primer, porabljali v obdobjih suše, Gre tudi za vodo, ki eh, bi bila v primerjavi z eh, vodo iz vodovoda dejansko za ston. Prav tako ne bi bilo nobenih negativnih učinkov porabe te vode. Se preprosto izpusti nazaj v okolje. S takšnim predlogom bi lahko poskrbeli tudi za eh, bolj varno predelavo hrane lahko bi naprimer to vodo porabili za namakanje tudi v parkih, botaničnih vrtovih ali pa celo v uh, vrtovih gospodinstv. Odgovornost za uh, ustrezno ponovno uporabo vode ni samo pri eh, upravljavcih vodovodnih omrežij, ampak predvsem pri porabnikih. O vsem tem govorimo v našem mnenju. Po pogovoru s kolegi smo se odločili tudi za dva dodatna ustna amandmaja. V besedilu mnenja pa smo upoštevali tudi vse komentarje, ki smo jih prejeli tekom razprave. Ob koncu prispevka bi se zahvalil vsem strokovnjakom ter vsem ostalim, ki so bili upleteni v pripravo tega zelo pomembnega mnenja. Gre za mnenje, ki upošteva vsa vaša stališča. Najlepša hvala. Hvala lepa, splošna razprava. Gospa Kirsten Bila se je prva prijavila. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala pa tudi eh, poročevalcu. Hvala za odlično sodelovanje pri pripravi osnutka mnenja. Eh, ko gre za porabo vode, smo v izvornem osnutku besedila govorili o eh, potrebi po soglasju. Ampak to ni dober sistem, ker zelo pogosto prihaja do komplikacij. Treba je preveriti, kako končni uporabniki uporabljajo vodo in tako naprej. Ampak na dolgi rok je to dober sistem. Za nas, oziroma menili smo, da je dobro, da obstaja nekdo, ki pač preveri, kako porab, končni uporabniki uporabljajo vodo. Vesela sem tudi, da ste uložili ustni predlog spremembe, ustni amandma skladno s katerim država članica potem lahko eh, v okviru te zakonodaje ustvarijo nek organ, ki bi preverjal, kakšna je končna uporaba vode. Gre za varnost potrošnikov. Gre predvsem za to, da je prišlo do uporabe državnice, ki ni bila neoporečna. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo v tej razpravi? Če ne, potem se lahko lotimo glasovanja o amandmajih. Amandma ena. Tu imamo na voljo ustni kompromisni amandma. Besedo s tem v zvezi predajam poročevalcu. Ja si mislim, že to není potreba komentirati. No, ne vem, ali e, moram to predstavljati še enkrat, ker je kolegica to omenila že v svojem prispevku. Dosegli smo dogovor, zdaj pa je od posameznih držav članic odvisno, ali bodo šle v smer eh, priglasitve ali pa izdaje dokumenta. Eh, Dovoljene, hvala. Kdo je za amandma, kot je bil spremenjen z ustnim kompromisom? Kdo je proti? Amandma je sprejet. Amandma 2. Tudi ta amandma je predmet ustnega kompromisa. Poročevalec. No, gre bolj ali manj uh, z enak primer kot pa pri prejšnjem amandmaju. Hvala. Kdo je za? Proti? Sprejet. Amandma tri. Kdo je za? Proti? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec za glasovanje, amandma je zavrnjen. Amandma štiri, kdo je za? Proti? Sprejet. Končno glasovanje, kdo je za? Proti? Vzdržani? mnenje je sprejeto z veliko večino. Čestitke poročevalcu in njegovi ekipi za opravljeno delo. Zdaj pa prehajamo na mnenje Andresa Jadle. Gre za vesoljski program Evropske unije in Agencijo Evropske unije za vesoljski program.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 austatud komitee president head liikmed ja täiskogu külalised . Evropski vesoljski program je za Evropsko unijo izjemno pomemben. Pomemben je za mesta v Evropi, za regije in v bistvu za vsakega posameznika v Evropski uniji. Vesoljski program Evropske unije nam omogoča uporabo vseh dosežkov, digitalnih dosežkov. In to je program, ki je izjemno kakovosten, pomemben je za regije, za, kot rečeno, mesta, za politike, za vse posameznike, za vse nas tu, ki smo v dvorani. Morda tega še ne prepoznamo, ampak razvoj eh, vesoljskih programov je povezan s sami nami, kajti zaradi vseh teh programov lahko uporabljamo eh, naše eh, mobilne telefone, majhne naprave in vse druge pridobitve sodobnega sveta. Evropska unija je že kar nekaj časa pomemben dejavnik na področju razvoja vesoljskih tehnologij, naprej programi Copernicus, Galileo in ostali so izjemno uspešni. In tudi zaradi teh pobud smo uspeli zbrati številne podatke, ki nam pomagajo pri bolj, eh, pri bolj učinkovitem razvoju novih storitev, novih proizvodov. Vesonska tehnologija je zelo pomembna za Evropsko unijo, kaj ti omogoča številne eh, druge eh, storitve, naprimer na zemlji. To je pomembno, ker je tako na zemlji kot tudi v vesolju dejavnih precej zasebnih podjetij. In zasebni sektor mora pri tem vsekakor sodelovati z javnim sektorjem, ko gre za razvoj novih vesoljskih tehnologij. Po drugi strani pa še vedno ne izkoriščamo celotnega potencijala zbranih podatkov. Tu moramo storiti več. Vesolje in vesoljski programi so v preteklih letih postali vedno bolj priljubljeni. Naprimer, strategija za vesolje iz leta 2016 je en od korakov na tej poti. To smo že predstavili v enem od prejšnjih mnen. Zdaj pa želimo pomagati pri oblikovanju širše vesolske strategije, eh, zato da bi lahko ukrepili obstoječe programe, ustvarili nove programe in tudi porabili 16 milijard evrov, ki jih imamo na voljo za vesolsko politiko. To so programi GovSat.com, ker je za program. Eh, satelitskega sistema za komunikacijo. To je sistem, ki omogoča komunikacijo v primeru, ko druge oblike komunikacije niso uh, možne. Potem tudi eh, s, programi za nadzor vesolskih smeti in tako naprej. Potem je tu program GNS Galileo, ki nam omogoča brezplačen eh, sistem lociranja na Zemlji. Poleg tega pa obstaja še precej drugih programov. Za, vsa, za vse te programe je pomembno, da ostanemo aktivni, da ostanemo dejavni in iščemo lastne rešitve, evropske rešitve. Program Galileo predideva tudi razvoj nove vesoljske agencije, ampak precej eh, deležnikov se boji, da bi ta, nov, eh, ta nova agencija podvajala delo že obstoječe agencije ESA. Ampak gre za agencijo, ki bi lahko pomagala pri razvoju številnih projektov v državah članicah. Evropska komisija je dejala, da do prekrivanja ne bo prišlo. To je pomembno, če želimo ustvariti dodano vrednost takšne agencije. V našem mnenju se s tem strinjamo, kajti prepričani smo, da moramo zbrane podatke, naprimer, ko gre za spremljanje, eh, vsekakor bolj koristno porabiti. S tem lahko porabi, eh, pomagamo tako lokalnim kot tudi regionalnim organom, kot tudi podjetjem. Ampak ne vemo še, kako to storiti. Lokalni in regionalni organi morajo biti upleteni v del na področju vesolskih programov. Ko gre naprimer za mm, vesolske programe namenjene kmetijstvu in ostalim panogam. bolj moramo povezati eh, znanost in druge uh, vesoljske tehnologije, ki nam lahko pomagajo pri uh, ustvarjanju novih podjetij, novih rešitev. Evropska unija mora biti na tem področju vodilna. Razmišljati moramo o tem, kako ustrezno porabiti finančna sredstva, ki so nam na voljo, kako to storiti na usklajen način, sploh danes v tem digitalnem obdobju kjer je vse med seboj tako povezano. Porabiti moramo vsa finančna sredstva, ki so nam na voljo, tudi tista, ki jih dodeljujemo majhnim in srednje velikim podjetjem. Navedem lahko na primer konkreten primer. 3. decembra letos ob 2032 zvečer je eh, raketa v vesolje prinesla nov satelit ESO. Ta satelit eh, je v vesolje popeljal tudi kamero, ki so jo razvili, ki je razvilo neko mlado estonsko podjetje. In to dokazuje, kako pomemben, kako pomembno je sodelovanje vseh deležnikov pri tem. Kako pomembna je podpora majhnim in srednjim velikim podjetjem. To je eh, primer, kako lahko majhno mesto z mladimi znanstveniki pomaga pri razvoju vesolskih tehnologij. Gre za uh, rešitev, ki je izjemno kakovostna in ki lahko potem dodatno uh, po, torej pomaga tudi pri razvoju gospodarstva v regiji. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo besedo v splošni razpravi? Verdok, Mador. Fošetr, uh... Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. In hvala tudi gospodu poročevalcu. Hvala za to res odlično mnenje. Omenjali ste pomen vesolskega programa za regije in pa občine. To se nam zdi vedno izjemno oddaljeno. Vesolje ni tako blizu. Ampak V svojem mnenju ste jasno povedali, kakšen je pomen vesolja tudi za mesta in regije Evropi, zato se vam zahvaljujem. Hvala. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Kot kaže ne. Oziroma še nekdo želi besedo, izvolite. De Costa. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu za zelo kakovosten predlog. Omenil je predvsem vlogo, ki bi jo morala odigrati Evropska unija, če želi postati pravi vodilni akter. Naj povem, da se danes zastavlja podobno vprašanje na področju vesolske politike, kot se je zastavljalo v 50-ih letih, ko so ustanovni očetje govorili o spostavitvi skupnosti za premok in jeklo. Od leta 2009 dalje nam Lizbonska pogodba daje precej pristojnosti na tem področju. Mislim, da je bilo storjeno velikega za to, da bi medvladno usklajevanje speljali tako, kot je treba. V 80-ih letih je bilo sicer prvič omenjeno oblikovanje Evropske vesoljske agencije, šele v zadnjih desetih letih smo se dogovorili o spostavitvi prave vesoljske politike, ampak nažalost v zadnjih desetih letih, ko gre za vesoljsko politiko, ni bil dosežen napredek. Sicer sredstva imamo na voljo, ampak mehanizmi, ki jih imamo na voljo, niso dovolj dobri. Mehanizmi na evropski ravni namreč delujejo bolj kot zavora, kot karkoli drugega in zdi se mi, da nas na drugih celinah vsaj kar zadeva to politiko prehitevajo. Mislim pa, da bi lahko s pomočjo tega instrumenta zagotovili več suverenosti za našo celino, pa tudi za 500 milijonov evropskih državljanov, ko gre za vesolsko politiko. Želim si, kot je rekel tudi poročevalec, da bi v prihodnih letih dosegli dejanski napredek, ko gre za zbliževanje Evropske vesoljske agencije in Evropske unije. Želimo si, da bi našli nove poti za skupno sodelovanje, da bi lahko hitreje napredovali pri oblikovanju prave Evropske vesoljske sile. Hvala. Hvala lepa. Kolega Weinmeister. Ja, herzlichen Dank. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvalil bi se poročevalcu tudi na tem mestu, na plenarnem zasedanju. To sem omenil že v okviru uh, študijske skupine. Mnenje je odlično in to želim še enkrat ponoviti. Vesolski program in pa prihodnost sta dva elementa, ki sta izjemno pomembna. To moramo imati resno. Kot so dejali tudi predhodniki, se mi zdi, da na tem področju ne delujemo dovolj hitro. Uh, poskrbeti moramo za več naložb na tem področju, bolje se moramo organizirati. Zelo pomembno pa je tudi, kar je omenil eh, Anders Jadla, kako oblikovati novo eh, vesolsko agencijo Evropske unije. Predvsem gre tukaj za preprečevanje morebitnih prekrivanj z obstoječo agencijo ESA treba je ustvariti dobro strukturo, treba je uporabiti uh, strukture, ki jih že ima, ima ESA in preprečiti morbitno prenašanje pristojnosti sem in tja, ker potem nikomu ne bo več jasno, kaj kdo počne. To je gospod Jadla v svojem mnenju tudi opisal in hvala za to. Tako, vesel sem, da lahko to mnenje danes sprememo. To je vse, hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Nihče drug ne prosi za besedo, tako da se lahko lotimo kar amandmajev. Amandma ena, kdo je za? Proti. Amandma je sprejet. Amandma dva, kdo je za? Proti. Sprejet. S tem smo obdelali vse amandmaje. In še končno glasovanje o mnenju, kdo je za? proti, vzdržani. Mnenje je soglasno sprejeto čestitke poročevalcu in njegovi ekipi za upravljeno delo. Zdaj pa smo zaključili z obravnavo mnen. Čaka nas še obsežna razprava o Brexitu. Tu je še resolucija o prednostnih nalogah delovnega programa Evropske komisije za leto 2019. Biro je sprejel odločitev, da se uvrsti ta točka na dnevni red. Pri tej resoluciji imamo prav tako na voljo precejšnje število amandmajev, 38 jih je vse skupaj, zato vas prosim, da ste v svojih prispevkih čim krajši, da bomo lahko pravočasno začeli tudi z razpravo o brexitu. Želi kdo besedo pri tej resoluciji? Ne. Želite besedo? Ne. Ni videti, da prosite za besedo. Dobro, s tem je splošna razprava zaključena. Gremo na amandmaje. Amandma ena. Za. Proti. Amandma je sprejet. Amandma dva. Kdo je za? Proti bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Le vote est clôturé. Konec glasovanja, amandma je sprejet. Amandma tri. Štiri in pet bosta brez predmeta, če bo ta sprejet. Kdo je za? proti. Amandma je sprejet. Amandma šest, kdo je za? Proti. Sprejet. Amandma sedem, za. Proti. Zavrnjen. Amandma osem, za. Proti. Sprejet. Amandma devet, za. Proti proti sprejet. Amandma deset, kdo je za? Proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Amandma je sprejet. Amandma enajst, kdo je za? proti. Sprejet. Amadma 12 za. Proti. Zavrnjen. Amadma 13 za. Proti. Zavrnjen. Amadma 14 za. Proti. Sprejet. Amadma 15 za. Proti. Zavrnjen. Amadma 16 za. Proti proti. Sprejet. Amandma 17 za proti. Sprejet. Amandma 18 za proti. Sprejet. Amandma 19 za proti. Sprejet. Amandma 20 za proti. Sprejet. Amandma 21 za proti proti, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Le vote. Konec glasovanja, amandma je sprejet. Amandma dvaindvajset, kdo je za? Proti? zavrnjen. Amandma 23 za, proti, zavrnjen. 24 za, proti, sprejet. 25 za, proti, sprejet. 26 za, proti, sprejet. 27 za, proti proti. Sprejet. 28 za. Proti. Sprejet. 29 za. Proti. Zavrnjen. 30 za. Proti. Zavrnjen. 31. Za 31 želite besedo, izvolite. Ik verwijs naar mijn eerdere tussenkomst en... Hvala, gospod predsednik. Vseeno bi zastavil vprašanje po dodani vrednosti tega amandmaja. Tu gre za ratifikacijo dogovora iz Marjakeša in za podpis tega sporazuma. Stvar je taka, da so v številnih državah članicah Evropske unije že sprejeli odločitve glede tega dogovora. Nekatere države ga bodo podprle, ga bodo ratificirale, tudi podpisale. Obstaja pa skoraj prav tako enako število držav članic, ki tega ne bo storilo. Nekatere države, tako kot moja, pa še nimajo mnenja Zato eh, ni jasno, ali bo res prišlo do eh, multilateralnega pristopa do tega vprašanja migracije. Tudi odbor regi je o tem eh, dogovoru iz Marakeša razpravljal. Mislim, da je treba zapisati, da obstaja evropski ni različni pogledi mm, na sporozum iz Marakeša. Tudi med posameznimi regijami v državah obstaja različni pogledi in zato prosim, da zavrnete ta amandma. Hvala. Želel sem samo povedati, da če bomo sprejeli ta amandma, bomo s tem dosledni in, eh, in bomo sledili dogajanju v Evropskem parlamentu. Hkrati pa bomo tudi upoštevali mnenja, ki smo jih v odboru regij sprejeli v preteklosti. Naprimer, eh, mnenje Bosman o migracijah. Ta amandma bo poskrbel za doslednost z nami samimi in z drugimi. Hvala. Hvala lepa. Želiš še kdo besedo morda? Ne, potem glasujemo. Kdo je za 31? Kdo je proti? Amandma je sprejet. Amandma 32 za, proti, zavrnjen. Amandma 33 za, proti sprejet. Amandma 34 za, proti, sprejet. Amandma 35 za, proti, zavrnjen. Amandma 36 za, proti, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Le vote est... Konec glasovanja, amandma je sprejet. Amandma 37, kdo je za? Proti. Sprejet in še amandma 38 za. Proti. Sprejet. Zdaj pa glasujemo o resoluciji, kdo je za? Proti vzdržani. Resolucija je sprejeta z veliko večino. Hvala lepa. Tako, čez nekaj sekund pa z delom nadaljujemo.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

Spoštovani gospod Barnier, hvala, da ste še enkrat sprejeli naše povabilo. Pred dvema letoma ste predstavili načrt o pogajanjih tukaj v odboru regi. Nalogo ste upravili odlično. Dejali ste, da ne gre samo za težko ločitev, ampak poskrbeti je treba tudi, da bo ločitev čim bolj urejena, kajti to je v interesu naših državljanov in to je v interesu gospodarske stabilnosti in tudi prihodnih odnosov z Združenim kraljestvom. Odkar je bil znan rezultat referenduma, je odbor regij ostal v stiku z lokalnimi in regionalnimi oblastmi v Združenem kraljestvu. Imeli smo seveda tudi poglobljene razprave o tem kakšne bodo posledice izstopa Združenega kraljestva. Učinek bo asimetričen ne samo na različne sektorje gospodarstva, ampak tudi v regijah in državah, ki so najbolj izpostavljene. Odbor regij je v teh 17 mesecih poskrbel, da se je slišal njegov glas. Sprejeli smo resolucijo, imeli pa smo tudi stike na terenu. Želeli smo, da bi se upoštevali tudi pomisleki lokalnih in regionalnih oblasti. 27-terica ima interes, da bi lokalne in regionalne oblasti sodelovali pri različnih projektih, tudi v prihodnem obdobju, naprimer na izobraževalnem področju, raziskavah in inovacijah. Rešitev glede Irske bi morala biti takšna, da se ohranijo sporozum iz Belfasta in ne bi smeli dobiti fizične meje na Irskem, kajti to bi ogrozilo mir, ki je bil zagotovljen. In regije in lokalne oblasti 27 terice se bodo še naprej ukvarjale s tem vprašanjem. Rezultati bodo vidni na Irskem, pa tudi druge na številnih področjih, kajti to bo imelo seveda posledice tudi na skupni trg. Brexit morajo spremljati posebni ukrepi, zato da bomo pomagali najbolj izpostavljenim regijam. Mi računamo na vas, da boste posredovali ta sporočila svetu. Zelo pomembno je, da to upoštevamo tudi pri oblikovanju prihodnjega odnosa med Združenim kraljestvom in EU, zato mi je zelo všeč, da smo dobili politično deklaracijo in tam je navedeno, da se mora politični dialog zagotoviti na vseh ravneh, zato da bomo imeli dobre odnose v prihodnosti. Zato je zelo pomembno, da so številni, regi kajti številni regionalni parlamenti so vključeni v ratifikacijo. Dragi gospod Barnier, Brexit ni konec EU. Na tisoče mest in na stotine regij je, ki se bori za to, da poglobimo Evropsko unijo, da bo Evropska unija bliže državljanom. Skupaj se moramo boriti za to, da bo Evropska unija skupni prostor miru in blaginje. Gospod Barnije, zdaj pa mi je v veliko čast in veselje, da lahko besedo dam vam. Izvolite. Gospe in gospodje, gospod. Uh, predsednik, ministri, župani, delegati odbora regij. Povem vam lahko, dragi Karl Heinz, da poznam odbor regij. Vesel sem, da sem tukaj in to iz več razlogov. Vesel sem, da bomo nadaljevali dialog, ki smo ga začeli z odborom regij. In z številnimi med vami smo večkrat govorili o tej temi, ko smo izvajali obiske na terenu, pa tudi v okviru mojih prejšnjih nalog na evropski ravni. Že skoraj 20 let imam čast, da v Franciji predsedujem teritorijalnemu združenju, ki je blizu Alp, francoskih Alp, In zdaj sem odgovoren za pogajanja o Brexitu. Pa tudi prej sem kot eh, komisar imel stike z lokalno ravnjo, z lokalnimi politiki, z podjetji, s kmeti in z združeni. To je bilo koristno in to je koristno. Vesel sem, da se dialog nadaljuje in nisem pozabil zadnjega obiska tukaj. To je bilo 22. marca 2017. Sedem dni preden je Tereza May na Evropsko unijo naslovila svoje pismo po referendumu o Brexitu in na osnovi tega pisma so se začela pogajanja. To je bilo marca 2017 in Združno kraljestvo si je samo izbralo datum izstopa, to je marec 2019. Prebral sem govor, še enkrat, kajti zelo pomembno je, da se preveri, ali zadeve držijo. In eh, nekaj res drži namreč. Brexit je imel, ima in bo imel veliko posledic. Pogosto so posledice podcenjene ali niso dobro razložene. To bodo posledice na ravni ljudi, sociale, na tehnični ravni, pravni ravni, finančni ravni in na gospodarski ravni. Povedal sem tudi, da bom odločen pripravil sem si dobro ekipo, pri tem me je podpiral tudi gospod predsednik Juncker in službe komisije. Tudi člani sveta in držav članic so sodelovali v tej ekipi in želeli smo najti dogovor in sporazum, ki bi zagotovil urejen izstop Združenega kraljestva. Po mojem mnenju, je mnogo bolje, da imamo urejen izstop kot neurejen izstop. Govorili smo o pogojih o izstopu, ne proti Združenemu kraljestvu, ampak z Združenim kraljestvom. Zagotoviti smo želeli enotnost 27-terice s pomočjo preglednosti in dialoga. Poskusili smo čim bolj odgovoriti na negotovosti ki jih je povzročila odločitev združenega kraljestva za izstop in želeli smo tudi urediti zadeve kajti urediti je bilo treba ločitev pa tudi odnos in partnerstvo v prihodnosti z združenim kraljestvom gospe in gospodje, držali smo se te metode in mislim, da lahko res rečem, da smo se tega držali. Dvakrat ali trikrat sem od takrat obiskal vsako državo članico, tam sem se srečal z premijeji, vladami in nacionalnimi parlamenti ter podjetniki in sindikati. Imel sem tudi priložnost, da sem obiskal več regij, bil sem na Danskem, v Flandriji, na Irskem, na področju nižje Saške in tako naprej. Tudi v Bruslju, v kolegiju, smo z državami članicami imeli številna zasedanja, tesno smo sodelovali tudi z Evropskim parlamentom in drugimi institucijami Evropske unije. Tako smo morda prvič v tako kompleksnih in težkih pogajanjih dosegli, da smo sodelovali, da smo delali skupaj. Zaupale so mi države članice in tudi Evropski parlament. Odbor regij Vem, gospod predsednik, da se je vedno zavedal te potrebe po soglasju, po preglednosti in po javni razpravi. To vsakemu omogoča, da se izrazi in da poskrbi, da se sliši njegovo mnenje. Upoštevati moramo tudi posamezne specifične značilnosti posameznih regij. Srečali smo se z veliko predsedniki regij, tudi najbolj oddaljenih regij, na te ne smemo pozabiti, in eh, predstavniki teh regij so predstavili svoja mnenja. In moja naloga je bila najti neko skupno linijo, opredeliti skupne prednostne naloge. In to smo tudi storili v pogajanjih. 600 strani je dolg sporozum o brexitu. Vabim vas, da si to natančno preberete. Zadeva je morda nekoliko zapletena, morda si vzamete čas za to v času božičnega odmora. Ampak eh, mislim, da boste našli odgovor na vse nejasnosti. Ta sporozum je kompleksen, je zelo tehničen. To ni govor, gre za pravno besedilo, ki bo zagotovilo pravno gotovost tam, kjer je Brexit poskrbil za negotovost. 4 milijone in pol ljudi, 3 milijona in pol so državljani EU, ki delajo v Združenem kraljestvu, po drugi strani pa recipročno to velja tudi za 1 milijon in pol ljudi iz Združenega kraljestva, ki živijo in delajo v eni od vaših regij. Vem prav gotovo, vas je veliko tukaj ki gostite britanske državljane. V tem sporozumu boste torej našli gotovost. Prav tako smo tekom pogajanj vedno znova ponavljali naslednje in to brez agresije, brez maščevalnosti ali želje po kaznovanju. Pač ponavljali smo svoja načela in Britanci jih dobro poznajo. Kaj te temelje Evropske unije smo gradili skupaj 44 let. Gre za nedeljivost enotnega trga, nedeljivost štirih svoboščin in avtonomnost odločanja. Avtonomnost odločanja 27. -terice. Dobili smo dogovor. Prejšnjo nedeljo je sporazum potrdila 27-erica voditeljev držav in vlad. In tudi, seveda, britanska vlada ga je potrdila, to je sporazum. In to lahko rečem še enkrat mirno in resno, to je edini in najboljši možni sporazum. odpira možnost za ambiciozen odnos v prihodnosti in tak odnos je nekaj, česar zaenkrat še nismo videli na področju medsebojnega sodelovanja. Predsednik Tusk je dejal, da je to težak trenutek za Evropo. To ni trenutek, ko bi praznovali Jaz sem bil pogajalec za Evropsko unijo in dovolite mi, da rečem, da so ta pogajanja nekaj negativnega. Brexit nima nobene dodane vrednosti. To je scenarij, kjer izgubimo vsi. Gre torej za to, da se omeji škoda. In to smo pač poskušali storiti mi v tem sporazumu. sporozume torej tukaj in zadeva naše prednostne naloge, prednostne naloge parlamenta in držav članic ter državljanov. V odboru regli sem dejal najprej državljani. Zato smo našli rešitev z Britanci, zato da zagotovimo ohranjanje pravic za te 4 milijone in pol ljudi. Za nje, za njihovo celotno življenje, do konca življenja in za njihove družine do konca prehodnega obdobja. Potem pa je zgodba drugačna. Po izstopu in po prehodnem obdobju bo treba z Britanci skleniti nek sporozum glede mobilnosti, ampak to ne bo sporozum o prostem pretoku, kot ga poznamo danes. Vendar Trenutne pravice so zajamčene. Brexit, gospod predsednik, ste dejali, da povzroča velik problem na Irskem in Severnem Irskem, kajti gre za mir in stabilnost, ki jo zagotavlja sporozum iz Belfasta. Skupaj z Britanci smo si prizadevali, po najboljših močeh, da, bi pred prvi, da bomo pred 1. julijem 2020 sprejeli sporozum, ki bo uredil ta problem. Ampak eh, zaenkrat še ne vemo, kako bodo ta prihodnja pogajanja potekala. In še naprej si bomo skupaj z Britanci poskušali prizadevati, da ne bo prišlo do trne meje na Irskem sprejeli smo to varovalo, tako imenovani backstop, to je jamstvo, ki je pravno operativno in to bo omogočilo, da ne bomo imeli trdne meje in da bomo zagotovili sodelovanje med severom in jugom na tem otoku in s tem bomo zavarovali tudi naš eh, skupni trg. Ni nujno, da bomo to jamstvo uporabili ali aktivirali upamo, da to ne bo potrebno, upamo, da bomo dobili sporozum z Britanci, ki bo zagotavljal, da ne bo meje in da bomo imeli stabilen odnos, brez potrebe po tem jamstvu. Ampak to imamo, to je neke vrste zavarovanje za stabilnost in to bo še naprej zagotovilo mir. To je v interesu Severne Irske, pa tudi podjetij, gospodarstva in državljanov na Severnem Irskem. In še tretja pomembna točka za vas in sicer proračun. Kakor veste, se v Evropski uniji vsakih sedem let dogovorimo o politiki in proračunu za to politiko. Vi ste sprejeli mnenje na tem plenarnem zasedanju v zvezi z naslednjim večletnim finančnim okvirom. mi smo kot 28-terica sprejeli odločitve do, let, do konca leta 2020. No, mi smo sklenili dogovor, da tisto, kar je sklenila 28-terica, tudi plača 28-terica in ne 27-terica. In to je bil dogovor, ki je bil sklenjen, tako bomo lahko zagotovili, da se bodo izpolnile obveznosti na, pod, na ravni mest, regij, kmetijstva, sodelovanja med univerzami, na področju podpore univerzam in na številnih drugih področjih. Sporazum o izstopu vključuje odgovore na številne druge probleme, ki jih je zelo veliko. Združeno kraljestvo izstopa iz EU in tudi iz več kot 700 mednarodnih sporazumov. Euratom in vse te agencije, ki jih imamo, to je nekaj mehaničnega, to je pravna posledica izstopa. Brexit pa predstavlja tudi druge probleme, naprimer zaščita blagovnih znamk. Več kot milijonih je. Agencija je v Alicantu, kot 28-erica smo sklenili, da se zagotovi zaščita teh blagovnih znamk, ki jih imamo, en milijon jih je. In dosegli smo dogovor, torej, da bomo zaščitili tudi 3000 oznak o zaščitem geografskem poreklu, olčno olje, vino in tako naprej. To zagotavlja veliko prihodkov, naprimer tudi na regionalni ravni, naprimer škotski viski v prihodnem obdobju, ki ga zahteva Združeno kraljestvo, bomo nadaljevali z delom. Prehodno obdobje se bo začelo en dan po izstopu in trajalo bo 21 mesecev ali morda leto ali dve dlje, če se bomo skupaj tako odločili. In v tem obdobju bo Združeno kraljestvo zunaj EU ne bodo več v parlamentu, v odboru regij, ne bodo več imeli sodnikov na računskem sodišču, ne bodo več v svetu in v komisiji, ampak teh 21 mesecev bodo ostali v skupnem trgu, v carinski uniji in spoštovali bodo vse politike Evropske unije, tako kar zadeva obveznosti, kot tudi prednosti. Tako, gospe in gospodje, na kratko o tem, kaj vključuje ta sporozum, če bodo Britanci to želeli, če bo, parlament, če bo Evropski parlament to sprejel, eh, bo to pač uredilo izstop Združenega kraljestva. Vendar pri vsem skupaj je najbolj pomembna prihodnost in odnos, ki ga moramo imeti z Združenim kraljestvom v prihodnosti. Združeno kraljestvo izstopa iz EU, to je njihova izbira, ampak oni bodo še vedno naš prijatelj, naš partner in naš zaveznik. Gospodarsko partnerstvo bomo morali organizirati drugače, pa vendar zagotoviti moramo zavezništvo na področju varnosti. In to bo ob naših skupnih prizadevanjih v okviru NATO. Dogovorili smo se o politični izjavi. To politično izjavo je mnogo lažje brati kot eh, sporozum. 27 strani, 26 eh, strani je dolga in zadeva arhitekturo prihodnjega odnosa. Naj vam povem po resnici, gospe in gospodje. Po brexitu ne bo šlo vse po starem. Ne bo šlo in ne more iti po starem. Brexit ima posledice in zadeve se bodo spremenile. Pogosto sem že dejal, da je najboljši odnos z Evropsko unijo ta, da pač država članica je članica Evropske unije. Če je država zuna Evropske unije, so zadeve drugačne in slabše. Naš skupni interes je seveda, da bi imeli ambiciozno partnerstvo. In to smo zapisali tudi v tej politični deklaraciji. Imeli bomo partnerstvo na področju digitalnega gospodarstva, blaga, storitev, prometa, skupnega trga, energije, pa tudi kar zadeva notranjo varnost in pravosodno sodelovanje ter policijsko sodelovanje in tudi zunanjo politiko, zunanjo varnost in obrambo. To bo ambiciozno partnerstvo če smo na to vsi pripravljeni, bo temeljilo na osnovi sporazuma o prosti trgovini, brez tarif, brez kvot. Carinski sporazum bo temeljil na carinski uh, uniji, seveda bomo poskrbeli, da bomo delali v interesu podjetij na obeh stranih. To bo tudi priložnost, da bomo imeli nov sporazum o ribištvu kaj te Britanci izstopajo tudi iz skupne ribiške politike. Ta sporozum bo zadeval dostop do voda na recipročen način, pa tudi dostop do trgov. O tem bomo govorili v okviru pogajanj o prihodnjem gospodarskem odnosu, to so pomembne teme. Jaz sem bil minister za ribištvo v Franciji kar nekaj let, zato to temo dobro poznam z Združenim kraljestvom bomo poskusili storiti vse, zato da bomo sklenili sporozum o ribištvu še pred 1. julijem 2020, torej pred koncem prehodnega obdobja. Ta, to partnerstvo odgovarja tudi na pomisleke regij in mest, ki jih predstavljate vi. Ohraniti želimo dinamiko na naših teritorijih, kajti nekatera ozemlja so med seboj zelo povezana tudi zaradi geografske bližine in slonijo na trgovini z Združenim kraljestvom. Seveda, skupni trg je na voljo vsem, to je jasno, ampak ocenili bomo, kakšen vpliv bo imel Brexit na posamezne reke, glede na to, kakšni pa bodo, od, bodo odnosi v prihodnosti in pripravljeni bomo tudi sprejeti ustrezne spremljevalne ukrepe. Zagotovili bomo tudi pošteno konkurenco, zato smo predvideli natančne obveznosti glede sociale, okolja, obdavčevanja in tako naprej, zato da zagotovimo enake možnosti za vse. Prvič, v zgodovini trgovskih pogajanj med EU in tretjo državo ne gre za sporazum, kot smo ga imeli za Japonsko, Korejo ali Kanado. Tam se spodbuja konvergenca na področju pravil in predpisov. Tukaj gre bolj za obvladovanje tvegan glede divergence. Poskrbeti želimo, da zaradi divergence ne bi prišlo do dumpinga. Zato bomo ustrajali pri pogojih za zagotavljanje poštene konkurence. Prav tako bomo poskusili zagotoviti možnosti za ustrezno sodelovanje, zato da bodo lahko tudi britanske univerze in britanska mesta sodelovali. Kar zadeva Severno Irsko, z Britanci smo se dogovorili, da bomo ohranili program mir oziroma peace in ob tem programu peace bomo poskusili preprečiti tudi, da bi se prekinilo izvajanje določenih programov. Britanci bodo imeli možnost sodelovati v evropskih programih, ki so odprti tretjim državam naprimer programe, kar zadeva znanost in inovacije, mlade, kulturo in izobraževanje, tukaj govorim o Erasmusu in kar zadeva civilno zaščito. To bo veljalo tudi za medregionalno sodelovanje v okviru programa Interreg. Komisija je predlagala, da bi to odprli za tretje države v naslednjem programskem obdobju. Združeno kraljestvo bo lahko sodelovalo tudi v drugih programih, vendar pod drugačnimi finančnimi in pravnimi pogoji kot danes. Gospod predsednik, prav tako smo predvideli dialog na področju skupnega interesa, znanosti in tako naprej. Vaša ozemlja, vaše regionalne oblasti bodo prav tako prišle do besede in govorili boste lahko z regijami in mesti v Veliki Britaniji. Hvala lepa, hvala za vašo pozornost. Samo še par besed. Če bomo uspešni in vsi moramo biti pripravljeni na to, bo to res partnerstvo, kakršnega še nismo imeli. To partnerstvo bo dalo mesto regijam in mestom in gospod predsednik Dejali ste, da imajo v nekaterih državah besedo tudi regionalni parlamenti, tako kot nacionalni pri tem sporazumu. Kar zadeva odnos v prihodnosti, je tako. Sporazum o Brexitu morata ratificirati britanski parlament in evropski parlament, ampak Prihodni odnosi bodo temeljini na prihodnih partnerskih sporozumih, na različnih pravnih podlagah in tukaj bodo imeli besedo vsi nacionalni parlamenti in, kakor sem dejal, tudi nekateri regionalni parlamenti. Nismo še na koncu te poti, pot bo dolga in težka, ampak na to se pripravljamo za to, da bi imeli uspešno partnerstvo v prihodnosti. Vse, kar sem dejal, seveda je odvisno od ratifikacije tega sporazuma. To je osnova za vse. Če ne bo ratificiran ta sporazum, ne bo prehodnega obdobja in ne bo te osnove, na kateri bi lahko gradili prihodni odnos. Zdaj je ključno, da obe strani, tako Evropski parlament kot tudi Britanski parlament, ratificirata ta sporazum o izstopu. Zdaj je moral vsak prevzeti odgovornost v svoje roke. Britanski parlament bo v naslednjih dneh glasoval o tem sporazumu. To je glasovanje, ki zadeva prihodnost njihove države. Jaz ne bom dejal kaj več, kaj te zdaj je čas, da spoštujemo demokratično razpravo v Združenem kraljestvu in tudi v Evropskem parlamentu. 22. marca sem na koncu dejal, da nas čakajo izzivi in nova agenda za EU in to ni samo Brexit. V pismu oziroma od tega pisma komisija predsednika Junckerja dela naprej na številnih področjih. Veliko govorimo o enotnosti evropejcev v teh pogajanjih in voditelji držav in vlad so si to želeli, kaj te situacija je res zahtevna. Brexit je zelo velik problem. Upoštevati smo morali tudi odnose z američani, z vzhodom, jugom, problemi v sredozemlju in tako naprej. Na ravni voditeljev držav in vlad in tukaj v parlamentu sem videl, da je to res pomembno vprašanje in tudi vi to veste. In mi smo poskušali zagotoviti to enotnost z dialogom in preglednostjo. Jaz želim reči le to. Pogajanja so bila težka in negativna mi smo ostali skladni in vsak od vas je to skladnost in enotnost lahko uporabil kot nekaj pozitivnega. Odgovorili ste lahko na vsa vprašanja suverenosti in bližine, kar zadeva gospodarsko politiko, obrambo, upravljanje z migracijami, partnerstvo z Afriko in tako naprej veliko tem je, ki bi lahko predstavljale pozitivne elemente in uh, upam, da bomo te pozitivne elemente uporabili ne samo tukaj v pogajanjih, ampak da boste to lahko uporabili tudi vi v svojih regijah in v svojih državah. Hvala. Merci beaucoup, Monsieur Barnier. Hvala lepa, gospod Barnier. Vaša predstavitev je bila strnjena in celovita. To je dokument, ki bo prav gotovo vstopil v zgodovino EU, čeprav še ne vemo na kak eh, način. Trenutek je težak, res je, ampak eh, vaše sporočilo je bilo obrnjeno v prihodnost. veliko članov se želi javiti k besedi, približno deset se jih je javilo k besedi in to je seveda znak, da je interes velik. Vse vas vabim, da ste zelo kratki. Veste, kakšen je čas za govor. Mene pa ste izvolili zato, da poskrbim, da se čas za govor tudi spoštuje. In to bom tudi storil. Samo še priporočilo. Takoj preidite glavni točki. Zahvalil sem se že gospodu Brnijeju, zahvalil sem se mu za upravljeno delo, ampak če bo vsak polovico časa uporabil za to, da ponavlja te besede, potem to ne bo imelo dodane vrednosti za gospoda Brnijeja in potem ne bodo vsi dobili besede. Debata naj bi bila aktualna debata. Združili smo oba vidika, zato dobi besedo tisti, ki je predlagal, oziroma kolegica, ki je predlagala to razpravo, gre za Birgit Rune. Izvolite. Spoštovani gospod Brnje, najlepša hvala za vaš nagovor. Hvala tudi za to, ker, vaš, ker vi in vaša pogajalska skupina odbor regije redno in izčrpno obveščata uh, naš odbor o vašem delu. Združeno kraljestvo naj bi zapustilo Evropsko unijo in zato smo vsi zelo žalostni, ampak vaša pogajalska strategija se je mm, konec koncev izkazala za odlično in nima alternativ. Ne vem, ali lahko Brexit še preprečimo. Mislim, da je to dejstvo, pa nam je to všeč ali ne. 25. novembra so predsedniki držav članic in pa eh, vlad držav članic potrdili eh, dogovoren sporazum in upam, da ga bo tudi britanski parlament. Zdaj potrebujemo ustrezno prehodno obdobje, ker moramo ustvariti ustrezne odnose med Združenim kraljestvom in pa Evropsko unijo. Moja zvezdna država, Spodna Saška, ima z Združenim kraljestvom posebne zgodovinske vezi. Leta 1946 smo bili ustanovljeni tudi zaradi Britancev. Številni Britanci in Britanke živijo pri nas, delajo pri nas. Združeno kraljestvo je pomemben trgovinski partner za našo državo, še posebej na področju avtomobilske industrije in pa kmetijskih proizvodov. Brexit je zato za nas izjemno grenka zadeva. Smo se pa vseeno nam pripravili. Številna naša podjetja so že začela eh, na novo organizirati svoje trgovinske tokove. Leta 2016 je Združeno kraljestvo bilo še naš drugi največji trgovinski partner, zdaj pa je trenutno na tretjem mestu. Zvezdna vlada oziroma vlada naše zvezdne države že več mesecev naše prebivalce obvešča o razvoju dogodkov. Okrogla miza v našem ministrstvu je zbrala vse deležnike in organizirala razpravo. Prek interneta vsak dan ljudi obveščamo o stanju procesa okoli Brexita. Prav tako pa bomo sprejeli prehodno zakonodajo, že naslednji teden, eh, ki bo urejala prehodno obdobje v Brexitu. Gre za to, da moramo poskrbeti za eh, zakonodajno gotovost. Pripravljeni pa smo tudi na nujne scenarije. Tako Evropska unija, kot tudi naša zvezdna vlada, sta razvili ustrezne načrte, s katerimi bi lahko eh, ublažili neprijetne posledice za naša podjetja in za naše državljane, če bi prišlo do neurejenega Brexita. Najlepša hvala tudi za vaš komentar glede ribištva. Naši ribiči, eh, ki lovijo na otvrtem morju, bodo še posebej prizadeti zaradi brexita, kajti ne morejo več loviti eh, neomejeno eh, v britanskih vodah. To bo izguba, ki je ne smemo kar tako požreti in zato moramo od 1. julija 2020 naprej najti ustrezno rešitev. To je zadeva, ki je za ribiče, ki lovijo v Severnem morju, še posebej z moje regije, izjemno pomembna. Uh, Prosim, da Evropska komisija tu ne popušča in gospod Barnier, vem, da ste na naši strani. Spoštovani kolegice in kolegi, Brexit bo prinesel spremembe za celotno Evropsko unijo. Zato je pomembno, da eh, ne zgubimo zaupanja naših državljanov v Evropsko unijo, v naše vrednote, v naša načela, ampak jih še bolj ukrepimo. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Michael Murphy. Uh, you, hvala, gospod predsednik. Pred nami so pomembni izzivi in tudi zato bi pozdravil osnutek izstopnega sporazuma, ki vsebuje kompromise po celotni liniji. Iz irskega eh, vidika je za nas je posebej pomembno, da zaščitimo sporazum z Velikega petka in da ne bo prišlo do nobene eh, trde meje na irskem otoku. Do tega nikako ne sme priti. Pomembno je izpostaviti, da osnutek protokola eh, jasno govori o tem, da nič v osnutku sporazuma ne bo posegalo v uh, ustavni status Severne Irske in da ne bo posegal v Severnoirski mirovni sporazum. Ratifikacija osnutka tega sporazuma je realno gledano edina ustrezna možnost, s katero lahko poskrbimo za urejen izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. To je tudi v interesu naših mest in pa regij. Naša mesta in regije se morajo še naprej pripravljati na situacijo. Združeno kraljestvo zapušča Evropsko unijo, do spremembo prišlo, ampak ne vemo, da kakšni sprememb. Zato je pomembno, da naša mesta in regije eh, so pripravljena tako eh, na spremembe, kot tudi na nepredvidene stvari. To velja tudi za podjetja pripravljati se moramo še naprej. Tudi odbor regi se mora na to pripravljati. Odbor regi mora biti ključen organ v tem dialogu o Brexitu. Ob koncu govora bi še dejal, da podpiram britanske kolege, ki so pozvali k tesnemu sodelovanju tudi po Brexitu, tesnemu sodelovanju med nami in pa lokalnimi organi v Združenem kraljestvu. Hvala. Merci beaucoup, il est prochain. Hvala lepa. Albert Bor je naslednji. Thank you, president. Najlepša hvala, gospod predsednik. Združeno kraljestvo je mm, skoraj da v nekem ustavnem kaosu. Prihodni teden eh, bo morda prišlo do zavrnitve dogovora o brexitu, do eh, splošnih volitev ali do drugega referenduma. Parlament Združenega kraljestva se lahko strinja samo o tem, da naj ne bi prišlo do izstopa brez dogovora. Zanima me, ali eh, Evropska unija zato eh, razmišlja tudi o podaljšanju obdobja, eh, prehodnega obdobja po koncu marca, ali pa morda celo pričakujete, da bi lahko Združeno kraljestvo umaknilo zahtevo za brexit, kot zdaj govorijo. Sam prihajam iz Birminghama, iz mesta, ki je zaradi članstva Evropske unije precej pridobilo tudi njegovi prebivalci so. In zagotovo si vsi želimo še naprej sodelovati v tem evropskem projektu. Naš mestni svet želi še vedno sodelovati z lokalnimi in regionalnimi oblastmi v državah članicah Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Gospod, gospa Langeven. Tak, jo, ja, vi bi klagar alla Brexit. Beskri... Najlepša hvala. Mislim, da vsi obžalujemo Brexit. In mislim, da bomo na koncu tega postopka vsi poraženci. Vse skupaj um, bo privedlo do ogromne negotovosti. Želimo si, da bi prišlo do, dodatnega, do dokončnega sporazuma. Pripravljamo se na Brexit. Ena od naših večjih bank, Handelsbank, eh, se trenutno pripravlja na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije tu zelo tesno sodelujemo z Združenim kraljestvom, ker gre eh, za eh, tesno gospodarsko sodelovanje, za trgovino. Iščemo nova eh, področja sodelovanja. Zdaj bo prišlo do prečesnih ovir, kajti izpolnjevati bomo morali carinske obrazce. Težave bodo na področju ribištva, kot je omenil že kolega. Tudi sami ste to izpostavili, gospod Brnje. Gre za sodelovanje na uh, ravni um, visokih šol in univerz, mi sodelujemo z univerzo v Londonu in Edinburghu in ne vem, kako bo to sodelovanje potekalo v prihodnje, ne vem, kaj se bo zgodilo z našimi študenti. Potem so tu odnosi s tretjimi državami, tudi to je izjemno pomembno. Ne samo za nas, tudi za Združeno kraljestvo, kajti še naprej moramo eh, imeti enake odnose kot zdaj. Hvala. Hvala, zdaj pa Rob Junkman. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod ja, predsednik. V imenu moje skupine bi se zahvalil gospodu Brneju za odlično upravljeno delo. Hvala vam in pa vaši ekipi. To sem želel povedati. Bi pa izpostavil tudi nekaj, kar je pomembno za našo skupino in sicer eh, ambiciozno sodelovanje, ki je gospod Brne omenjal. Gre za sodelovanje med eh, regijami v EU in Združenem kraljestvu. Gre za sodelovanje na področju izobraževanja, naprimer. Nas to zelo zanima. Kako vi gledate na to, gospod Brne? Kako naj bi to izgledalo v prihodnje? po vašem mnenju? Kako eh, bo morda tudi z vašim delom po Brexitu? Hvala. Karl van Loo. Hvala, Karl van Loo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobri pogovori eh, ponavadi prinašajo seboj dobra prijateljstva. Trd Brexit brez trgovinskega sporozuma bi lahko imel hude posledice tudi za nas. To lahko ima hude posledice za uvoz in izvoz. E, pri nas v Flandriji računamo, da se bo zaradi brexita zmanjšal BDP za 2,6 odstotka, predvsej delovnih mest je tudi na kocki. 30 tisoč Britancev živi v Belgiji, v Bruslu, v Flandriji in tudi za njih e, se, situacija, se bo situacija spremenila. Ampak enako velja za naše državljane, ki živijo v Združenem kraljestvu. Zanimajo me tri stvari, gospod Barnier. Evropske države članice morajo pomagati pri pripravah na spremembe, tudi na pripravah na dodatna pogajanja. Želimo si več fleksibilnosti glede zakonodajnih sprememb, želimo si več sprememb glede državne pomoči. Tudi regije morajo imeti možnost mm, sodelovati v teh postopkih. Gre za primer za makroregionalno strategijo. Omenjali ste ribištvo, gospod Barnier. In um, mislim, da mora tu priti tudi do sprememb, ko gre za zakonodajo glede pristanišč. Flandrija je majhna regija, trgovina je za nas pomembna, imamo manj, manjša pristanišča, večja pristanišča in ta je treba okrepiti. Seveda je treba upoštevati tudi številne občutljive stvari, ki so eh, kot nekaj posebnosti za države članice. Hvala. Hvala, gospa Barbara Eibinger-Nidl. Gospod Barnier sama uh, govorim kot predsednica skupine Inter Automotive, kajti več kot 13 milijonov ljudi v Evropski uniji je zaposlenih v avtomobilski uh, industriji. To so regije, ki bodo še posebej utrpele Brexit. To bi podrazili na področju, eh, torej na primeru moje regije Štajerske. Za nas je Združeno kraljestvo četrti najpomembnejši izvozni trg, za celotno Avstrijo pa je Združeno kraljestvo zgolj na devetem mestu. Eh, tiste regije, ki imajo precej avtomobilske industrije, eh, zelo sodelujejo z Združenim kraljestvom. Naprimer, BMW Mini je tak primer. Ta, eh, tega izdelujejo v Oxfordu, ampak 70% vseh eh, sestavnih delov za ta avto prihaja iz celinske Evrope. 1100 in več tovornjakov vsak dan prečka Rokavski preliv in to velja samo za avtomobilski sektor. 2 3,2 milijona vozil je Evropska unija, torej celinska Evropska unija, izvozila v Združeno kraljestvo v preteklem letu. To pomeni, da bodo te regije, ki imajo precejšno avtomobilsko industrijo, še posebej trpeli zaradi brexita. Prosim, da to upoštevate. Hvala. Merci beaucoup, la... Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo Peter Kajzer. Spoštovani gospod predsednik, Kot je dejala moja predhodnica, je tudi za nas Brexit eh, izjemno pomemben, kajti imel bo različne eh, učinke na regije in pa eh, občine. Evropska komisija mora o tem razmišljati že zdaj. Večletni finančni okvir bi moral tudi na področju regionalne politike moral biti ena od tistih možnosti, ki bo podpiral naše regije kljub spremembam zaradi Brexita. Drugič, čestitke za izpogajen sporazum o Brexitu, ampak najprej ga treba artificirati in podpisati. Predtem nič ni dokončno. Zanima me, kakšna je vaša strategija, gospod Brne, kakšna je vaša strategija, eh, če bi prišlo do zavrnitve v britanskem parlamentu. Mislim, da bomo lahko eh, uspešni po Brexitu samo, če bomo ostali skupaj. In zato me zanima, kako je s tem eh, ambicioznim partnerstvom, ki ste ga omenjali. Pa še zadnja stvar, ki je zelo pomembna. Mislim, da se moramo iz tega nekaj naučiti. Celotna celina se mora iz tega naučiti. Uh, Šlo je za uh, premišljanje ene države članice, za taktiko ene države članice, ki ima zdaj negativne posledice za celotno Evropsko unijo. Hvala. Hvala. Zdaj pa François de Coster. Hvala lepa, gospod predsednik. Sporočilo za prihodnost. Sporočilo je Tima Viserla. Gre za predsednika Združenja za ribištvo zahvaljuje se vam za to, da ste bili pozorni na ribištvo tekom pogajanj in lekcija. Lekcija je, da smo na pomembnem presečišču za EU. V pogajanjih ste, ste izvali metodo, ki je zagotavljala enotnost EU. S to metodo morate nadaljevati. Gre tudi za preglednost do 27. in institucij. Dejali ste, da ni enako biti v EU in biti zunaj. In mislim, da je treba po posameznih temah in politikah razložiti, kaj to pomeni, kaj Brexit pomeni. Vsem. In še upanje za prihodnost, upajmo, da bomo imeli dobre odnose v prihodnosti. To potrebujemo za državljane, za regije, ki so, ki mejijo na Združeno kraljestvo in to potrebujejo tudi Britanci, kajti nisem jezen na Britance, ki so glasovali za Brexit. Sem pa besen na neodgovorne britanske politike, ki so prispevali k temu glasovanju. Hvala, Žuraj Druba je naslednji. Spoštovani gospod Barnier, govoril bi v imenu moje države Slovaške. Najprej bi dejal, da me zelo skrbi eh, situacija v moji državi. Današnja sprava je izjemno relevantna, kajte tiste sile, o katerih govorim, so tudi tiste sile, eh, ki delijo Evropsko unijo in to so tudi sile, ki se krepijo na Slovaškem. Vedno več je ekstremizma. V eh, Slovaškem parlamentu imamo nacistično stranko. Vladajoča koalicija pa včasih prav tako uporablja retoriko, ki ni primerna, prorusko retoriko. To je še posebej neprimerno v, zaradi nedavne agresije Rusije na našo sosedo Ukrajino. Zanima me, kakšne so lahko posledice vsega tega za našo državo in za celotno Evropsko unijo. To me skrbi, želim si rešitev. Zdaj govorimo o prihodnosti, v prihodnosti tudi Slovaške v Evropski uniji. In zato kot guverner eh, regije sprašujem, kaj lahko mi kot guvernerji, predstavniki regij, občin storimo za to, da regije pritegnemo bliže nazaj k Evropski uniji. Hvala. Hvala. Zdaj pa Antoni Buchanan. Hvala, gospod predsednik. Eh, gospod Barnier, naše nacionalno združenje Kozla želi zagotoviti, da bodo tako britanski kot tudi eh, evropski pogajalci poznali škotske specifike v okviru izstopnega procesa. Mi želimo ostati v Evropski uniji, ker menimo, da je to še vedno najboljša možnost, kako zagotoviti socialno in gospodarsko dobrobit za našo eh, regijo, za škotsko. Prejšnji teden smo podprli eh, nov eh, referendum o glasovanju o sporazumu o izstopu podpiramo tudi uh, začasno zamrznitev 50. člena, dokler ne bo jasno, kakšna je volja ljudstva o tem sporazumu. Podpiramo tudi morebitno glasovanje tu v Bruslju o tem, če bo to potrebno. Želimo si ustvariti skupen odbor EU-UK eh, e tudi po izstopu, po marcu prihodne leto. Tam ne bi se sedeli Eh, predstavniki regij in pa občin. To podpira naše združenje Kozla, kajti želimo se še naprej sodelovati z izvoljenimi predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti v celotni Evropski uniji. To je ključno. Kolegom v odboru regij pa bi eh, povedal naslednje. Če ne bo skupnega odbora eh, regij med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, bi to bilo eh, izjemno negativno, ne samo za Združeno kraljestvo, ampak predvsem za škote, ki, kot veste, niso glasovali za brexit in so večinoma želeli ostati v Evropski uniji. Cenimo vašo podporo. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je zdaj čas, da gospodu Barnjeju damo priložnost, da se odzove na vaše komentarje. Hvala lepa. Hvala vsem za vaše komentarje in za izraženo zaupanje na kratko. Gospa Bigi Torne je govorila o pripravah in gospa Ambinger Mil je omenjala avtomobilski sektor. Hvala vam za to. Generalni sekretarjat komisije je objavil 70 sporočil ki jih lahko podjetja uporabijo za to, da bodo razumela, kaj se dogaja na posameznih sektorjih. Možnost seveda obstaja, da dogovora ne bo. Tega se mi ne želimo, ampak to, ta možnost obstaja. Od danes do marca lahko čas porabite za to, da se pripravite. Vedno je bolje, če ta čas, ki ga imate, uporabite za ustrezne priprave. Gospod Van Lov, gospod Kajzer sta govorila o tem, da bi morali spremljati regije, tudi Michael Murphy je govoril o tem. Gospod Van Lov, obiskal sem Bruž, to je bil prvi obisk v Flandriji in videl sem, kakšen je potencijalen učinek Brexita. Videl sem, kaj to pomeni za nadaljevanje mm, odnosov v prihodnosti. Če pomislim na Irsko, Belgijo, Nizozemsko ali Dansko in na morebitne posledice, pa tudi na francoske regije bo to imelo vpliv. Vedeti je treba, kakšni bodo odnosi v prihodnosti. Preverite si to deklaracijo, kajti deklaracija je odprta in natančna. Omenja točke konvergence. Naša načela so nekaj, o čemer se ne pogajamo, gre za nedeljivost štirih svoboščin, skupnega trga in avtonomije odločitev EU. Upoštevati pa je treba rdeče linije Britancev. Ampak vedno ponavljamo enako. Tudi predsednik sveta Tusk je dejal, da bomo po Brexitu imeli dve leti ali več pogajanj o prihodnjem odnosu. In če se bodo zahteve Britancev spremenile, smo se mi pripravljeni prilagoditi. Deklaracija pravi, da želimo skleniti prostotrgovinski sporozum ali oblikovati prostotrgovinsko območje. To je osnova, lahko pa gremo dlje, če bodo Britanci tako želeli v prihodnosti. Imamo to prožnost, to možnost za prihodnost, ampak vsi morate razumeti, da moramo vseeno spoštovati svoja načela. vem, da bo to imelo vpliv na določene regije. Govorimo tudi seveda z komisarko za regije o tem in o prihodnosti, prihodnih odnosov moramo govoriti tudi glede intenzivnosti. Vidimo lahko, da imamo v proračunu ustrezna sredstva, da lahko spremljamo tudi regije. Nekdo je omenjal tudi univerze. Povem vam lahko, da bomo za Združeno kraljestvo uporabili orodja, ki nam bodo omogočala sodelovanje, tako kot z določenimi tretjimi državami, naprimer Švedska, Norveška in Izrael. Omenim lahko, naprimer, program Erasmus gospod Bor, razumem vas. In tudi gospod Buchanan je omenjal 50. člen. Sveda, slišim vas, gospod predsednik, ampak trenutno kot glavni pogajalec ne morem posegati v razpravo v Združenem kraljestvu. Tega si ne smem dovoliti. V svoji pisarni sem sprejel vse, tudi gospoda. Faraža. Pogovor je bil zelo zanimiv, to vam lahko kar tako povem. Ampak ne morem se utikati. Vsi poznate pogoje, pod katerimi se aktivira 50. člen. Združeno kraljestvo je 50. člen aktiviralo in ne morem zdaj govoriti o tem, kaj se bo zgodilo na glasovanju v britanskem parlamentu, ampak čisto mirno lahko povem, da je sporazum o izstopu in sporazum o prihodnem odnosu, da sta ta dva sporazuma edini in najboljši možnosti. Tako menita tudi predsednik sveta in komisije. Gospod Jonkman V sporozumu o prihodnem odnosu imamo smernice za to, kako lahko zastavimo odnos v prihodnosti. Če bomo storili vse, kar je navedeno v politični deklaraciji, ne bomo z nobeno drugo državo šli tako daleč. In eh, še vprašanje škotske, to je seveda zelo pomembno vprašanje. Jaz sem pogajalec, pogajam se z trenutno vlado v Združenem kraljestvu. In vlada že dve leti govori, da zapuščajo Evropsko unijo, skupni trg in carinsko unijo. Prav, nam to ni všeč, to obžalujemo, ampak mi se bomo držali svojih načel. Gospod Kajzer, gospod De Koster, in drugi so govorili o lekcijah Brexita. Ne bom predolgo govoril o tem, kajti jaz moram v vašem imenu poskrbeti za posledice Brexita. Ampak jaz eh, sem že vse življenje politik, izvolili so me vedno državljani in ne smem mešati posledic in lekcij. Predlagam, da ne mešamo občutka javnosti, ki se izraža v naših regijah, nekateri menijo, da niso zaščiteni, da so izključeni in tako naprej. Te občutke moramo poslušati, moramo poskrbeti, da bodo ti ljudje prišli do besede. Poiskati moramo odgovore, nacionalne, regionalne, pa tudi lokalne odgovore. Odgovori obstajajo, kajti preprečiti moramo, da bi populisti izkoristili to možnost. In gospod predsednik, samo še nekaj. Vedno sem mislil in vedno bom mislil, da je to Evropska unija, kjer ima vsak državljan, vsaka regija in vsaka država dodano vrednost. Vi ste govorili o Slovaški, ampak vsaka država ima dodano vrednost v tej skupnosti. Hvala, zdaj pa bomo nadaljevali z drugim krogom. Mark Špajh dobi besedo. Hvala, gospod predsednik. Ko je leta 1957 Združeno kraljestvo prvič reklo ne Evropi, je trajalo točno štiri leta, ko so spet skušali organizirati referendum. Kot predstavnik severnega porenja Vestfalije, ki ga tako kot spodne Saške sploh ne bi bilo, če ne bi bilo Združenega kraljestva, eh, sem zelo žalosten, ker si želim, da bi Združeno kraljestvo nekega dne spet reklo da Evropski uniji. Ampak to pomeni, da moramo um, v tem času biti aktivni. In mislim, da je Evropska unija tu izjemno uh, pomemben dejavnik. Ustvarjati moramo partnerstvo med mesti, med lokalnimi oblastmi, med regijami in tudi uh, z različnimi oblikami uh, izmenjav, znanstvenimi, gospodarskimi in tako naprej. Nikako ne smemo zaradi brexita uh, popuščati, še bolj moramo ukrepiti naše sodelovanje. In če imam še nekaj sekund, se bom zahvalil gospodu Barneju za odlično vodenje pogajanj. Hvala. La parole maintenant à notre collègue. Collègue euh... Antoni, dobi besedo, izvolite. I represent the National Assembly of White. Najlepša hvala predstavljam eh, parlament Walesa, našo skupščino in želim predstaviti, kak je moj pogled na to krizo, katero vstopamo in tudi na posledice Brexita za prebivalce Walesa. Eh, vemo samo to, da bo eh, naš odhod iz Evropske unije imel dolgotrajne negativne posledice, ampak karkoli se bo že zgodilo, Wales eh, si še naprej želi imeti eh, dobre odnose z Evropsko unijo. Tudi naš parlament si tega želi imamo tudi dožnost, ker eh, prihajajo številni mladi ljudje, ki se bodo še naprej eh, imeli za mlade valižane, za mlade evropejce, tudi v prihodnje. In upam, da bodo morda v prihodnje sedeli tu, v tem parlamentu, eh, v tej dvorani. Kaj lahko storimo v zato, da bi lahko parlamenti, kot je naš regionalni parlament, še vedno imeli dober odnos z Evropsko unijo, dobre odnose, dober, eh, dobro sodelovanje. Kako smo lahko kot Wales v svetu po Brexitu še vedno eh, prijatelji z Evropsko unijo? Želim si, da bi imeli dobre odnose, da bi bili eh, še naprej partneri, da bi bili še naprej prijatelji, tako kot zdaj. To se mora nadaljevati. Hvala. Hvala. Zdaj pa dobi besedo. Kolega Gamara Viskavajo. Hvala lepa, predsednik. Prihajam iz Španije, iz prestolnice vinogradniške regije, kot je rekel gospod Barnier. Srečali smo se na začetku poti, ki vodi v negotovost, vsaj dokler nimamo dokončnega scenarija. S tem v zvezi bi rada omenila regijo in mesto, ki sta precej odvisna od proizvoda, ki je vezan na geografsko označbo. V mislih imam vino. Zato bi prosila, da ste zelo previdni, ko gre za zaščito pravic, ki jih imamo, ko gre za zaščito označb porekla pri teh proizvodih, ki so še kako pomembni za lokalno gospodarstvo. Prosim tudi, da zagotovite spoštovanje vseh standardov na področju kakovosti, tudi ko gre za britanske proizvode, ki bodo kmalo konkurirali evropskim. Mislim, da bi morali Združenemu kraljestvu jasno povedati, da odhaja in da Španija ne bo kolonija Britancev na lastnem ozemlju. Ko gre za Gibraltar, to ni dvostranski sporazum, to je pomembno vprašanje ki ga moramo razrešiti, ker gre res za zgodovinski anahronizem, ki ga je nujno treba razrešiti. Bi pa rada podarila tudi to, da moramo razrešiti vsa tista vprašanja, ki zadevajo Špance, ki delajo v Gibraltarju in ki bodo delali v tem mestu tudi v prihodnje. Hvala lepa, kolega Lamos. Kot župan Rotterdama, mesta z enim največjih pristanišč v Evropski uniji, lahko rečemo, da se dobro pripravljamo na Brexit. Pripravljamo se na najhujše, ampak upamo na najboljše. Opažamo, da je precej negativnih vidikov, pa tudi nekaj pozitivnih, ampak kot rečeno, pripravljamo se na vse in skušamo tako prebivalce, kot tudi podjetja obveščati o postopkih. Eh, pripravljamo tudi pomoč za tiste, ki bodo pomoč potrebovali zaradi brexita pripravljamo pa tudi tako imenovani uh, impact scan, uh, oziroma uh, sistem preverjanja učinkov zaradi Brexita. Naša regija skuša biti dobro pripravljena, kot rečeno, ampak reči moram tudi, da pomoč podjetjem in pa pomoč eh, prebivalcem zaradi Brexita mora poskrbeti tudi za dodatne naložbe. Uh, naložbe, naprimer, ko gre za pristanišče, ko gre za potniška pristanišča in tovorna pristanišča. Na Brexit moramo biti dobro pripravljeni. Tudi podjetja se morajo dobro pripraviti. Mislim pa, da vsa še niso na dobri poti in tu lahko regija eh, podjetjem pomaga. Naša regija je največji izvoznik in uvoznik iz Združenega kraljestva in ne želimo si, da bi prišlo do dolgotrajnih postopkov samo zaradi Brexita. Hvala. Hvala, Jerry Wu. Eh, gospod predsednik, spoštovani gospod Brnje, izmenjava mnenja eh, oziroma znanja in pa mobilnost eh, mladih sta dva od ključnih elementov našega sodelovanja Evropske unije. To kažete tako v programe Erasmus, kot tudi programi za izmenjavo znanja. Gre za odprto učenje, za učenje eden od drugega in za sodelovanje drug z drugim. Združeno kraljestvo je na področju raziskav in razvoj ključen partner za Evropsko unijo, ampak tudi za moje mesto, za Berlin pri eh, prihodnem sodelovanju bo po našem mnenju treba najti ustrezno ravnovesje med eh, načelom ne izbiramo samo najboljših stvari in pa med načelom potrebnega sodelovanja na področju eh, izobraževanja. Po letih oziroma desetletjih delitev celine in delitev našega mesta Berlina smo lahko videli, da, lahko združevanje, da je združevanje možnost, možno in To združevanje mora biti možno tudi v Evropski uniji, kajti to pomeni uspeh. Izključitev Združenega kraljestva iz eh, Evropske družine za raziskave in razvoj bi bilo v nasprotju s tem pristopom. Lahko bi celo rekli, da bi Brexit za izmenjavo eh, znanja in pa mobilnost bil izjemno negativen. Moramo imeti pristop Europe first, Evropa na prvem mestu. Hvala. Hvala. Zdaj pa na vrsti Kate Finney. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Brnje, kot najmlajša članica irske delegacije imam to srečo, da sem lahko odraščala na irskem, eh, ki pozna mir eh, večino časa. In zato se vam želim, želim zahvaliti za, vaš, eh, za vašo zavezo, da boste ohranili sporazum z Velikega petka, torej Severno-Irski mirovni sporazum. Vem, vsi vemo, kako velike negativne posledice bi imela meja med obima deloma Irske. Pozivam pa vas tudi, da ne glede na to, kakšen bo rezultat glasovanja v britanskem parlamentu, ostanete zavezani eh, k tem ciljem. Izpostavila bi tudi resolucijo, ki jo je naš odbor maja lani soglasno sprejel. V njej smo pozvali k ustvaritvi stabilizacijskega sklada, s katerim bi lahko pomagali tistim regijam, ki jih bo Brexit najbolj prizadel. Eh, Prosim vas, da podprete ta naš poziv za takšen sklad in prosim, da tudi vaš urad pomaga pri eh, oblikovanju tega sklada. Hvala. Hvala. Anet Tabrab je naslednja. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govorim eh, v imenu eh, mesta Hamburg. Hamburg je največje industrijsko mesto v Nemčiji, imamo tretje največje pristanišče v Evropski uniji, in imamo tradicionalno dobre odnose z Združenim kraljestvom, tudi gospodarske odnose. Brexit nas bo torej prizadel, ampak ne vemo še, kako močno. Poleti smo oblikovali koordinacijsko skupino, ki sama predsedujem. Tam se združujejo vsi predstavniki eh, gospodarstva, carine, eh, veterinarskih uradov in znanosti. Ustvarili smo tudi spletno stran, prek katere obveščamo tako podjetja kot tudi državljane o postopkih glede Brexita. Eh, in morda najpomembnejše, eh, pripravljamo tudi zakonodajo z tega področja. Najprej gre za prehodn, prehodno zakonodajo eh, v primeru, če eh, bi predlog glede stopa bil sprejet na predlagan način, pa tudi predlog, ki bi pomagal v primeru neurejenega brexita. Pomembno se nam zdi, da tu vsi vlečemo v isto smer tako občine, kot tudi regije, države, kot komisija. Zakonodaja, ki se bo spremenila, uh, mora biti tudi v prihodnje poenotena. Vesela sem, da je prišlo do tega dialoga in se še enkrat zahvaljujem gospodu Borneju za odlično upravljeno delo. Hvala. Notre... Naslednji na vrsti Nikola Bogoslavič. Les absents ont tort. Nigato, dobro. Gremo naprej. Basilo Horta je naslednji. Presidente, muito obrigado, senhor Michel Barnier. É profundo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod Barnier. Odnosi med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo so že nekaj časa uh, negotovi. In eh, 11. december, ko bo britanski parlament glasoval o predlaganem sporazumu, bo ključen dan. Želimo si, da bi rezultat glasovanja bil pozitiven, ampak eh, nič ne kaže na to. Želimo si, da bi prišlo do eh, pozitivnega razvoja dogodkov tudi zaradi Brexita. Sodelovati enostavno moramo na področju gospodarstva, znanosti in vseh drugih področjih. Moramo biti prijatelji z Združenim kraljestvom uh, Združeno kraljestvo je četrti najpomembnejši trg za Portugalsko, tudi najpomembnejši trg, kar se tiče turizma, ampak številke so eh, kar dramatične. Naj, prišlo naj bi, prišlo, prišlo naj bi do 25-odstotnega zmanjšanja izvoza v Združeno kraljestvo. Tudi turizem naj bi se zmanjšal. V moji občini Sintra opažamo vedno manjše popraševanje po storitvah, zato ker pač prihaja do zmanjšanja. Uh, zmanjšanega števila turistov, ki prihajajo k nam. Marca 2019 oziroma od marca 2019 in do konca eh, prehodnega obdobja bomo priča precejšnji negotovosti. Ne vemo, kaj točno bo, v, eh, kaj se bo zgodilo v praksi. To, kar je zapisano v sporazumu, bi nam omogočila ohranitev našega sodelovanja. Bomo videli, kako bo s tem. Hvala, hvala gospod Arnold Hač. Gospod Barnier, kot politik Severne Irske ki je izkušal številna leta terorizma strani Irske republikanske armade, bi vam povedal, da je uh, ustvarjanje meje med Severno Irsko in pa prestankom Združenega kraljestva enako nevarno kot pa ponovno ustvarjanje meje med uh, Republiko Irsko in pa Severno Irsko. Gre za umetno mejo uh, med nami in uh, Združenim kraljestvom kljub temu, da kar 70% naše trgovine poteka z e, preostalim delom naše države. Zakaj prihaja do teh sprememb? Zakaj zgubljamo moč? Najbolj e, sporna e, določba tega sporazuma je tako vana varnostna klauzula, ta backstop, ki bi Združeno kraljestvo, vključno Severno Irsko, ohranil v carinski uniji e, neskončno dolgo. Dejansko smo zaporniki v tem sistemu. Upam, da se tega zavedate in da boste to spremenili, kajti v korist vseh upletenih je, da se te stvari razrešijo na prijateljski način. Gospod Barnier, prosim, da upoštevate vse občutljive elemente povezane s Severno Irsko, kajti ločeni smo od predstavnika Združenih kraljestva. Hvala. Hvala in da ste ensen. Hvala. Živim v grofiji na uh, meji na Irskem. In številni moji uh, kolegi in prijatelji uh, so v negotovosti zaradi Brexita. Upam, da se zavedate, kaj se dogaja, kakšen bo uh, učinek Brexita na navadne ljudi. Mislim, da se nikoli ne, moramo, ne smemo vrniti na pot nasilja oziroma uh, na pot ustvarjene meja sam sem kmetovalec in mislim, da bo Brexit imel tudi izjemno negativne učinke na kmetovanje ter na naše skupnosti. Ne bomo mogli več kupovati kakovostne hrane in je predelovati. Sem tudi oče in ne vem, ne razumem, kako lahko Britanci svojim mladim odrekajo eh, možnost prostega gibanja, študiranja in dela po celotni celini. Brexit bo imel katastrofalne posledice za naše skupnosti, kajti dolga leta smo skušali, um, smo si želeli, da se rane zacelijo. Tu ne gre za pravne stvari, tukaj gre za dejanske posledice za ljudi. Gospod Brnje, kot Irec se vam želim res zahvaliti za vaše delo. Delajte tako dobro še naprej, ker moramo tako delati tudi v prihodnje. Brexit se sploh ne bi smel zgoditi. Hvala. Hvala lepa, presegli ste čas za govor. Gospod Pascal Mongan je naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Barnier, najprej bi rad pozdravil vašo predanost, s katero hodite po tej poti. Združeno kraljestvo želi svoj stand alone, želi zapustiti Evropsko unijo nedotaknjena in upam pa, da bo Evropska unija po tem izhodu še močnejša. Še eno vprašanje, gospod Barnier. Tako kot številni sem tudi sam predstavnik regije, kjer proizvajajo vino, šampanjec. Mi smo verjetno največji izvoznik in tudi največji uporabnik. Šampanca, zato gospod eh, Barnje bi lahko povedali, kaj se bo zgodilo v prihodnje. Ali bodo Britanci v prihodnje še lahko nazdravljali srečnim trenutkom šampancem ali lahko tudi naše proizvajalce pomirimo v smislu, da bodo lahko še naprej izvažali ta proizvod v Združeno kraljestvo. Hvala lepa, dobro vprašanje. Zdaj pa gospod Erik Fleidenholm. Ja, tak for ordet, og tak for et stort stykke arbejde, de udfører. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za vse delo, ki ste ga upravili. Zelo vesel sem, da imam priložnost, da se vam lahko zahvalim za vsta trud, ki ste ga vložili v delo. Prihajam iz majhne regije Lembi na zahodnjo bali Jutlanda. Nedavno ste nas tudi obiskali. Kot veste, smo pri nas predvsej odvisni od ribištva. Pri nas se pojavlja kar nekaj zaskrbljenosti glede tega. 40 odstotkov naših ribičev lovi v britanskih vodah, zato je za nas zelo pomembno, da se dogovorimo glede tega. Veseli smo, da ste se vi držali jasne usmeritve pri ribiškem sporazumu, kot ste nam to tudi obljubili. Želimo si, da bi enako nadaljevali tudi v prihodnje. Kar nekaj lokalnih organov je izrazilo svoje mnenje glede tega, da je zelo pomembno, da še naprej lahko lovimo v britanskih vodah. To je pomembno za vse na severozahodni obali moje države. Upam, da boste še naprej uveljavljali usmeritev, ko ste oblikovali. Hvala lepa. David Simons je naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Sem proevropski konzervativec, odkar sem se pridružil stranki v času sprejemanja Maastrichtske pogodbe, tako da je ta situacija zame osebno zelo frustrirajoča. Imam pa konkretno vprašanje. Lokalne in regionalne vlade. Tega se ne omenja v tem dogovoru o izstopu, niti se tega ne omenja v politični izjavi. Čeprav je jasno, da morajo tako na civilno družbeni ravni kot na ravni ministrov in lokalnih organov razreševati ta vprašanja. Predsednik je že v uvodnem govoru na današnji seji natanko orisal par ključnih elementov s tem v zvezi. Bi lahko povedali, kako bodo lokalne regionalne vlade v Združenem kraljestvu sodelovali z nami v odboru regij in tudi v drugih institucijah. Merci beaucoup, Emmanuel. Hvala lepa. Zdaj pa bom besedo predal gospodu Brnjeju, da ponovno odgovori. Eh, Hvala lepa. Hvala lepa vsem, ki ste se oglasili v razpravi. Gospod Antoni, gospod Spajs sta še posebej izpostavila tako gospodarske kot tudi človeške povezave. Mislim, da vsi obžalujemo sprejeto odločitev, ampak jo tudi spoštujemo. Tudi sam sem uvodoma povedal, da Združeno kraljestvo ostaja tam, naša soseda, naša zaveznica, naša partnerica. Gre zgolj za to, da bomo kljub ohranjenemu prijateljstvu zdaj stvari na novo oblikovali, jih na novo utrdili, tudi pravno gledano. To gospodarsko partnerstvo ali pa zavezništvo na področju varnosti je treba na novo opredeliti. Združeno kraljestvo pač ne želi biti več del Evropske unije. Sam bom delal toliko časa, kot boste želeli, zato da se oblikujejo ta ambiciozna prijateljstva in ambiciozni odnosi na vseh področjih. Gospod Antoni, gospod Buchanan, ne bom se spuščal v interno razpravo v Združenem kraljestvu, ko gre za odnose s Škotsko, ko gre za odnose z Walesom. Seveda sem se srečal tudi s predstavniki tako enih kot drugih, ampak kot rečeno, ne bom se spuščal v interno razpravo. Mi se pogajamo samo z eno vlado in sicer z tisto v Londonu. Gospod Simons pa tudi gospod Antonijo sta oba omenila vlogo regij, tudi dialog z regijami. Politična izjava predvideva strukturiran dialog na tehnični, strukturni in parlamentarni ravni. Gre za sporazum med državami članicami in Evropsko unijo. Strukturiran dialog bo seveda obravnaval tudi pomembna regionalna vprašanja. To sem že povedal, tudi s predsednikom sva se pogovarjala o tem, da bodo lahko še naprej potekale tematske izmenjave, morale bi potekati tudi na vašo pobudo. Pogovarjali se boste torej lahko z britanskimi regijami v okviru prihodnega sodelovanja. Toliko lahko povem glede tega, če vas to kaj pomirja, še naprej boste lahko izražali svoje mnenje. Evropska komisija pa vam bo še naprej vedno pripravljena prisluhniti. Gospod Finvol je omenil tudi moj obisk Jutlanda. Ne bom pozabil na ta obisk. Obiskali smo tudi eno od ribiških ladij. Upam, da bomo našli uravnotežen dogovor glede tega. Ta dogovor ne bo enak, kot je trenutno v veljavi, kajti Združeno kraljestvo bo izstopilo tudi iz ribiške politike. Pomembno pa je, kaj se bo dogajalo z prihodnimi proizvodi, ki bodo prihajali iz Združenega kraljestva v Evropsko unijo, tudi ko gre za ribiške in druge proizvode. Gospa Gamararuis in drugi so omenili geografske označbe. Tudi sam sem bil ministr za kmetijstvo v moji državi. Pri nas imamo ogromno geografskih označb, ne samo za šampanjec. Z Britanci smo dosegli sporazum, ki nam omogoča, da bomo na dolgi rok lahko zagotovili zaščito vseh pravic področja intelektualne lastnine, tudi ko gre za vseh 3000 geografskih označb, dokler ne najdemo nekega novega dogovora s tem v zvezi. Seveda je treba upoštevati tudi gospodarske odnose. Upam, da bodo ti čim bolj enostavni. Še naprej boste lahko izvažali šampanjec v Združeno kraljestvo, tudi mi bomo lahko še naprej uvažali škotski viski. Torej, trgovina v obratni smeri, če navedem samo dva primera. Gospa Kamarana, še enkrat spomnim na to, da če želi proizvod biti na enotnem trgu, pa naj si prihaja iz tretje države, iz Združenega kraljestva ali odkot drugot, bo moral ta sp proizvod spoštovati vse zdravstvene in ostale standarde, ki veljajo za proizvode na evropskem trgu nasplošno. Glede Gibraltarja ste omenili tudi sporazum, ki je bil enoznačno potrjen strani vseh 27 držav članic. Ko gre za kakršno koli prihodnje dogovarjanja o Gibraltarju, bo morala tudi Španija izraziti svoje mnenje. Kolegice Hamburga in tudi kolega iz Rotterdama sta omenila priprave na Brexit. Bil sem tudi pri carinskih organih. Ogromno jih je, ki se pripravljajo na postavitev novih uradov. Tisoč novih uradnikov bo v, na Irskem, potem 400 v Belgiji in tudi drugot. Vzpostavlja se torej tudi nova carinska unija. Britanci sicer danes še ne želijo biti te, del te unije, ampak v okviru te unije bodo še naprej za proizvode veljali evropski standardi in evropska zakonodaja. Bo pa seveda potrebno vse proizvode, ki k nam prihajajo, tudi ustrezno nadzorovati. Tudi mi si želimo, da bi bili odnosi z Združenim kraljestvom čim tesnejši, ker bo to poenostavilo življenje tako državljanov kot podjetij. Se mora pa vsako podjetje tudi pripraviti na to, kako bo delovalo v Združenem kraljestvu. S tem v zvezi smo podali tudi izjavo. Omenili ste raziskovalne programe, tudi program Erasmus. Mi smo prepričani, da bi morali še nadaljevati s sodelovanjem na tem področju, morda na nekoliko drugačen način, tudi ko gre za Erasmus, ko gre za univerzitetno sodelovanje, ko gre za raziskave. Pred nekaj meseci je bil pri meni generalni direktor velike francoske bolnišnice, kjer se specializirajo za raziskave na področju raka. Med to bolnišnico in desetimi drugimi podobne velikosti so spostavili mrežo. Gre za mrežo bolnišnic, v katero je vključena tudi bolnišnica iz Cambridgea. V okviru te mreže se veliko ukvarjajo z raziskavami na področju raka, Alzheimerjeve bolezni in tako naprej. To so pomembni akteri, ki se ukvarjajo s pomembnim vprašanjem. Zagotovo bomo morali tudi za britanske bolnišnice morali najti ustrezno rešitev. Omenili ste tudi Irsko, Večkrat sem bil na Irskem, tudi na Severnem Irskem. Ne bom pozabil tudi ne obiska Dangenama, kjer sem se srečal s skupino žensk. Gospa Fini, točno to sem videl, kot kar ste sami rekli. Irsko vprašanje ne zadeva samo vprašanje meje, carine ali blaga. Gre za vprašanje, ki zadeva običajne državljane, ki ne želijo, da bi se ponovno začele pojavljati napetosti. Želijo si mir. Mir pa je bil vzpostavljen samo zaradi pogumnih državljanov. Dve Nobelovi nagradi sta bili podeljeni ravno zaradi tega, ker je bil sklenjen mir na Irskem. Na obeh stranih meje morajo to spoštovati. Evropska unija pa pomaga pri zagotavljanju miru s pomočjo dogovorov, s pomočjo zakonodaje, s pomočjo tehnične in druge podpore. Tako da bi moj odgovor na vaše vprašanje bil da. Ne glede na to, katero funkcijo bom prevzemal, bom še naprej skrbel za to, da se velikonočni sporozum upošteva v celoti. In tudi kolega Hač Vam bi moral res odgovoriti, da ne razumem, zakaj je v okviru tega sporazuma karkoli sporno, kje vidite ponižanje. Mislim, da je ta sporazum dober za gospodarstvo na celotnem otoku, tudi na severnem Irskem. Glede backstopa, vi ste precej kritični do njega, ampak mislim, da smo se z britansko vlado dogovorili, da ta backstop ne bo nujno uporabljen, vse bomo storili zato, da nam ga ne bo treba uporabiti, ampak backstop je zgolj varovalka, ki nam omogoča, da bomo ohranili mir. Vasilijo Horta, lahko povem, da smo se pripravljeni pogajati o ambicioznem trgovinskem sporazumu, spoštovali bomo skrajne meje, kot jih je postavilo Združeno kraljestvo, pa tudi svoje skrajne meje in svojo identiteto ogromno stvari je odvisnih od sporazuma o izstopu. Tudi sporazum o izstopu mora biti dober, če želimo zagotoviti dobro prehodno obdobje. Hvala lepa. Zdaj pa nas čaka zelo težka naloga čas za razpravo se nam je skoraj da iztekel. Če bo gospod Barnier z nami ostal še nekaj minut, boste tudi vsi, ki ste še na seznamu, dobili besedo. Ampak bodite kratki in jedrnati. Prigozvojlo je naslednji. Bien, eh, Hvala lepa. 26. maja nas čakajo volitve v Evropski parlament, ampak čakajo nas tudi občinske volitve v Španiji na isti dan. Vsi smo zelo zaskrbljeni zaradi negotovosti, ki vlada in ki zadeva tudi 240 tisoč britanskih državljanov iz obaljnih mest v Španiji, iz Mursije, odkudar sam prihajam, jih najdemo vsaj 3000 in gre za britanske državljane, ki stanujajo na španski obali. Tudi oni tam plačujejo položnice, plačujejo določene občinske davke in nismo prepričani v to, da bomo pravočasno lahko dosegli sporazum v zvezi s tem, da bodo tudi ti britanski državljani lahko na občinskih volitvah sodelovali ali bodo lahko, naprimer, nastopili kot kandidati. Nimamo pojma, kaj se bo zgodilo, če sporazum ne bo dosežen, ali bomo morali skleniti potem dvostranski sporazum s Španijo, Tudi v tem primeru nam časa zmanjkuje. Skratka, situacija je silno neprijetna, tudi kar zadeva te odnose. Hvala. Hvala lepa. Dorin Hodar. Hvala, gospod predsednik. Gospod Barnier, imela sem ta privilegij, da sem sodelovala pri delu odbora regij v zadnjih letih. Moram reči, da cenim predvsem to, kako smo si izmenjevali informacije, kako smo se učili drug od drugega in kako smo skupaj rasli. Bi se vam pa rada vsem opravičila zaradi tega grozljivega dejanja samopoškodovanja, ki smo vam ga zadali. Vsi bomo utrpeli škodo in izgubo zaradi tega. V zadnjih treh letih smo bili v Združenem kraljestvu predmet stalnih razprav, argumentov. Množično so manipulirali z nami tako ekstremna levica kot ekstremna desnica. Veliko laži in lažnih obljub pa je zdaj na tnalu v parlamentu. Sama sem glasovala za ostanek v Evropski uniji uniji, prihajam iz mesta, ki prav tako podpira Evropsko unijo. Na tisoče oseb je sicer glasovalo za to, da naj Združeno kraljestvo zapusti Evropsko unijo, ampak v tem primeru nam bo zmanjkalo na tisoče oseb, ki delajo v bolnišnicah, šolah in drugot. Ali nam lahko pomagate, da zaustavimo ta proces, da še enkrat organiziramo glasovanje, da bodo ljudje lahko glasovali za ostanek Evropske unije? Na milijone vam bo hvaležnih. Gospod predsednik, gospod Barnier, brexit, kot ste rekli, je situacija, ki prinaša izgube vsem. Sicer to ni pravo mesto niti pravi trenutek za razpravo o tem, se moramo pa nekaj naučiti iz vsega skupaj. Zato se mi zdi, da bi se morali bolj osredotočiti na konsolidacijo Evropske unije od spodaj na vzgor in ne zgor od zgoraj na vzdor. Kaj pa to pomeni? Bolj bi morali prisluhniti državljanom, lokalnih uprav, regiji, mest in seveda ljudem. Druga točka. Kaj lahko zdaj storimo? soočamo se z brexitom. Kaj torej lahko zdaj naredimo? Lahko zgolj omejimo škodo, gre za nadzorovanje škode. Mislim, da ste, komisar, tu opravili odlično delo za to, da bi dobili najboljši možni dogovor. Imam pa konkretno vprašanje. Ko gre za življenje 4,5 milijonov evropejcev, ki živijo v Združenem kraljestvu kakšen bo njihov pravni status, če dogovor ne bo dosežen? Status je opredeljen, če bo sporazum sprejet, ampak kaj, če sporazum ne bo sprejet? Kaj bo s temi državljani v prihodnih letih? Hvala lepa, kolega Logan. Hvala lepa, gospod predsednik. Čestitke tudi gospodu Brnjaju za delo, ki ga je do sedaj opravil. Moram pa reči, da me prav stisne pri srcu, ko ugotavljam, da nas čaka naslednja faza pogajanj, gre za ločitev od Združenega kraljestva. To bo imelo gospodarske posledice na številnih področjih v regijah, v Evropi širše. Poleg tega bo to verjetno povzročilo tudi porast nacionalizma. Mislim, da bi morali še naprej več govoriti o Evropski uniji, pojasniti, kako deluje, poskrbeti moramo za enotnost v Evropski uniji. Brexit ne pomeni konca sodelovanja, predstavlja zgolj novo fazo regionalnega sodelovanja, tudi ko gre za sodelovanje z Združenim kraljestvom. Še eno vprašanje. Generalni pravobranilec sodišča Evropske unije je v začetku tega tedna rekel, da lahko Združeno kraljestvo sprejme odločitev, da pač ne bo izpeljalo brexita, da lahko odločitev sprejme enostransko. Zato me zanima, kaj bi se zgodilo, če bi se Združeno kraljestvo za to odločilo ali bi Združeno kraljestvo pozdravili nazaj v Uniji. V naši regiji smo podpisali sicer z Valižani, ker skušamo biti solidarni. Derdo. Hvala lepa dearderford uh, se opravičujem ampak irska bo še posebej prizadeta zaradi brexita pri nas je na milijone ton proizvodov ki se preko po pristanišča v korku izvažajo predvsem tudi preko britanskega kopenskega mostu. Ampak, če želimo to pot ohraniti, se moramo pripraviti na vse možne scenarije. Brexit bo pomenil za Irsko še večjo izolacijo. Kako bomo zagotovili vse svoje trgovinske potrebe? Zato podpiramo vse predloge, ki pravijo, da bi morali Irsko vključiti v 20. koridor, da bi zagotovili nadaljne povezave s Severnim morjem, pa da bi nas vključili tudi v sredozemski koridor da bi nas povezali tudi s francoskimi pristanišči. To je zelo pomembno. Geografija ni nepomembna in irska-francoska pot je zelo pomembna tudi za dostop do španskih, portugalskih in drugih trgov. To je zelo pomembno za našo prehrambeno industrijo. Zlasti, ko gre za izvoz to vrstnih proizvodov, je pomembno, da se zagotovi čim hitrejši čas dostave na trg. Hvala. Hvala lepa, gospa Lisman. Hvala lepa. Prihajam iz majhnega mesta Burnley na severozahodu Anglije. Večina mojega kraja je glasovala za Brexit, ampak pri nas zagotavljamo inženirske storitve za Airbus in Rolls-Royce. Med največjimi delodajalci sta. Sicer so se stvari izboljševale v zadnjih letih v mojem mestu, tudi zahvaljujoč Evropski uniji, ker smo uspeli pritegniti nova podjetja k nam. Če bomo zapustili Evropsko unijo, bomo v lokalni vladi brez glasu v Evropi in brez glasu v centralni vladi. Skrbi me za moje mesto, skrbi me, kako bo Brexit vplival na moj kraj. Predvsem me skrbi to, da se povečuje nestrpnost, ksenofobija, da se skuša utišati manjšine. Škoda je že bila storjena zaradi Brexita tako v Združenem kraljestvu kot Evropski uniji. Sama se bom zauzemala za ponovni referendum, za to, da se spremeni odločitev o Brexitu. Hvala lepa, gospod Barnier, da počnete vse v svoji moči v teh izjemno težavnih okoliščinah. Hvala lepa. Samuel Azopard je naslednji. Gospod predsednik, gospod Brnje, prihajam z Malte, otoške države, ki ima zgodovinske vezi z Združenim kraljestvom. Bili smo del imperija, zdaj smo del unije. Kot župan mesta, ki je po naključju imenovano po britanskemu monarhu, lahko povem, da je tudi pri nas veliko britanskih državljanov in v imenu britanskih državljanov pri nas in britanskih prijateljev bi zastavil dve vprašanji. Ali res ni nobenega načina, kako zaščititi tiste britanske državljane, ki želijo ostati? Oni so evropske državljani, ki imajo svoje pravice, ki pa so jim jih zdaj oduzeli zopr njihovo voljo. Kaj lahko storijo tisti, ki želijo ostati v Evropski uniji, zato da bi se trenutno stanje popravilo? Hvala lepa. Veklan McDonald. Hvala, gospod predsednik. Nekateri politični voditelji v Združenem kraljestvu so oblast postavili na prvo mesto in ljudi na drugo mesto. Brexit bo imel zelo škodljiv učinek ne zgolj na to generacijo, temveč tudi na prihodnje generacije, še posebej, če ne bo dosežen dogovor. Na Severnem Irskem je nekaj politikov proti backstopu. Na tisoče ljudi povsod prečka mejo vsak dan. Ali si predstavljate, kako se bo njihovo življenje spremenilo, če se bo backstop spremenil? Ne bi smeli spremeniti velikonočnega sporazuma in zdi se mi zelo dobro, da je Evropska unija glede tega zelo jasno nastopila. Vodja obmejne regije je na zasedanju lokalnih irskih vlad omenil čudovito sodelovanje z čezmejnimi sosedi na Severnem Irskem, ko gre za kulturo in kulturno dediščino v prihodnje bo to vrstno sodelovanje nekako omejeno, ampak sam si želim, da uvir pri sodelovanju ne bi bilo. Upam, gospod Barni, da boste še naprej lahko ohranjali fokus, tako kot ste storili zdaj, pri čemer vas je podpiralo tudi vseh 27 držav. In še zadnji, ki se bo oglasil v razpravi, kolega Imka. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán Barnier. Spojenom kráľov Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod Barnje. V Združenem kraljestvu živi približno 70 do 90 tisoč Slovakov. Skupaj s prebivalci Slovaške je to približno 3 do 4 milijone Slovakov. Predvsem gre za ljudi, ki so zapustili vzhodno Slovaško, vzhodno Slovaške regije iz različnih razlogov. Iskali so delo, ne pogosteje. kar precej državljanov je torej zapustilo Slovaško in šlo v Združeno kraljestvo. Zanima me, kako je s pravnim statusom teh oseb po Brexitu in zanima me, kako je z morebitnim eh, urejenim Brexitom, kaj bo s temi državljani. Mislim, da stvari še niso povsem jasne. Mislim, da je precej odvisno od dokončnega dogovora. Trenutno potrjen sporazum je zelo pomemben za Evropsko unijo, med drugim tudi za uh, Slovake. Če ne bo prišlo do dogovora, če, bo Brexit, uh, če se bo Brexit zgodil brez sporazuma, potem bi v prehodnem obdobju moralo več deset tisoč ljudi zapustiti Združeno kraljestvo in iti nazaj domov. Zato je zelo pomembno, da eh, odbor regi eh, pri tem delu sodeluje in pomaga ljudem povedati, kakšne so lahko posledice tega. Zato se moramo tudi pripraviti in sodelovati ne samo pri okvirnih rešitvah, ampak tudi pri konkretnih politi politikah, eh, pripravi akcijskih načrtov, regionalnih politik in tako naprej. Hvala. Žadom na uvedene pre... Prosim, da zaključite, ker sam čas res izteka. ...regionov zaoberal vznikom a naslednje aj... Hvala, bom hitro končal. Odbor regij bi moral vzpostaviti eh, izredno komisijo, izreden odbor, ki bi analiziral eh, posledice Brexita na regije in mesta Evropske unije potrebno brati tudi konkretne sklepe. To potrebujemo, ker moramo pomagati našim državljanom. Hvala. Najlepša hvala, res mi je žal, ampak moram vas prekiniti, ker govorite že dvakrat dlje, kot bi smeli. Besedo pa ponovno proda, predajam gospodu Brneju, da se še zadnjič odzove na vaše pripombe. Merci, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej par besed v odgovor gospodu Alonso glede tega, kaj se bo zgodilo z britanskimi državljani. Milijon in pol britanskih državljanov živi v eni od naših držav. Ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država, kot so si to želeli, seveda britanski državljani ne bodo več mogli nastopiti ali se udeležiti evropskih volitev. Kar zadeva občinske volitve, potem ste spraševali, je pa zadeva malce drugačna. Vsaka država, vseh 27 držav ohranja nacionalno pristojnost na tem področju in v nacionalni zakonodaji lahko predvidite določbe, ki bodo državljanom tretjih držav omogočale, da sodelujejo na občinskih volitvah, ampak zadeva ne bo enaka v vseh državah. Emil Boc, pa tudi Azopardi, gospod Trinka, vsi ste omenjali državljane na obeh straneh. Mi smo se dogovorili. Mislim, da je sporazum korekten, prednostna naloga parlamenta, nas in številnih združenj je bila, da zagotovimo varnost za teh 4 milijone in pol državljanov na obeh stranih. Ne gre namreč zgolj za 90 tisoč slovaških državljanov, imamo 600 tisoč italijanskih državljanov, skoraj da milijon polske državljanov, tri milijone in pol evropskih državljanov dela v Združenem kraljestvu, milijon in pol Britancev dela v Evropski uniji, imajo socialne pravice, pravico do prebivanja in te pravice ostajajo veljavi do konca leta 2020, torej do konca prehodnega obdobja, če se bo sporazum izvajal. Za njih, za družine veljajo te pravice In mislim, da je to odličen sporazum, ozajemen sporazum za Britanci. Seveda pa mora ta sporazum začeti veljati. Če sporazuma ne bo, gospod Boc, potem bomo na tem področju, prednostnem področju, ki bo ostalo prednostno področje, morali sprejeti enostranske ukrepe. Mi jih bomo morali sprejeti. Ampak zaenkrat še nismo tam, niti ne delamo s to miselnostjo, ne ukvarjamo se še s to hipotezo, ki niti ni naša hipoteza, sicer se na to pripravljamo, mi si želimo, da bi našli ustrezen dogovor o brexitu. Dorino Dart bi rad povedal, da sem ji prisluhnil, razumem tudi da se čustveno odziva na trenutno stanje, ampak Britanci so glasovali na referendumu. Britanska vlada je potem to upoštevala, zahtevala izstop iz Evropske unije, iz Evropskega trga, iz Carinske unije in to seboj prinaša določene posledice. Drugega res ne moram reči kot to, da je bila to izbira Združenega kraljestva in britanske vlade. Potem je tu še razprava na britanski ravni. Gre za demokratično razpravo, ki jo spoštujemo. Mi to razpravo poslušamo, z Britanci sodelujemo, sprožili smo zakonodajni postopek za to, da oni lahko zapustijo Evropsko unijo. Kolega Logan je omenil posledice, ki jih bodo utrpeli. Tudi Emil Boc je o tem govoril. Evropa se bo v vsakem trenutku uveljavljala. Mi smo se združili na podlagi vrednot, ampak vse tisto, kar smo zgradili, je krhko in to je treba utrditi. Prosto trgovinsko območje pa ni zgolj prosto trgovinsko območje, še veliko več. Z enotnim trgom smo spostavili ekosistem socialnih okoljskih pravic, standardov, ki veljajo za proizvode, imamo skupne postopke certificiranja, imamo skupni nadzor tudi na finančnem trgu. Britanci tega ne razumejo, nad vsem pa vlada seveda sodišče. Se pravi, gre za več kot zgolj za prosto trgovinsko območje in to je naša ključna pridobitev. Američani in Kitajci nas spoštujejo zaradi tega, ker je enotni trg območje gospodarskega in socialnega življenja 600 milijonov državljanov in 22 milijonov podjetij. Zato ne smemo kakorkoli razdeliti tega trga ali ga ošibiti. Britanci, ko odidejo, morajo pač spoštovati to, kar smo. Oni so pomagali pri izgradnju vsega tega, ampak če želijo iti, bomo to spoštovali, pa naj bodo avtonomni. Kolega Logan, Mislim, da bi morali, kot ste že sami povedali, opraviti najprej to temeljno delo, pokazati moramo, kako močna je Evropa, spremeniti bo treba tisto, kar je treba spremeniti, zato da bomo tudi bolje odgovorili na vse pomisleke državljanov. Moram reči, da se ne moram zdaj spotikati ob sodbo sodišča, ki je ne poznam. Ne moram tega komentirati. Sodba bo objavljena v ponedeljek ob devetih, vsaj tako jo reklo sodišče. Gospa Ford je omenila Brexit in Irsko. Sam sem vam že povedal, da Brexit ne prinaša nobene dodane vrednosti. Najbolj negativni učinek pa ima Brexit na Irskem. Zato, ker ustvarja problem, tudi ko gre za mir, sodelovanje, stabilnost in obstaja tveganje, da bo tu storjen korak nazaj. Združenim kraljestvom se trudimo, da bi ohranili velikonočni sporazum v vseh vidikih, tudi z Dabninsko vlado sodelujemo in hvala Tišoku in eh, vsem ministrom na Severnem Irskem, ker so pripravljeni prijateljsko sodelovati in to sodelovanje nas je tudi privedlo do točke, kjer danes smo. Gospa Ford, glede koridorjev, glede povezav med eh, Irsko in preostalim delom Evrope komisija se zelo dobro zaveda, kaj se dogaja na tem področju, kar lahko še storimo na tem področju, ko gre za koridorje. Komisarka Bulc dela na tem vprašanju. Marjet Lišman je omenila tudi posledice, ko gre za dobavne in vrednostne verige, omenili ste Rolls-Royce. Ne morem komentirati internih britanskih zadev, ampak. Uh, Ko gre za britanska podjetja, je Rolls-Royce eno od večjih podjetij in zagotovo ne bodo mogli več poslovati tako, kot so do zdaj. Še posebej, ko gre za vrednostno verigo in dobavno verigo. Izstop iz carinske unije ima določene posledice tudi, ko gre za nadzor, ko gre za dobavne in druge verige. Gospod McDonald, Na Irskem, kot rečeno, smo skušali doseči čim boljši rezultat. Mislim, da je to, kar smo dosegli, pozitivno tudi za gospodarstvo na otoku, čeprav moramo biti malce bolj pozorni, kako bo Brexit vplival na posamezne dele, tudi na Severno Irsko. Tako, gospe in gospodje, skušal sem odgovoriti na vsa vaša vprašanja. Z vsemi sodelavci, ki me spremljajo, sem zabeležil vsa vaša vprašanja. Namenska delovna skupina, ki jo vodim, je na voljo tudi vam, če imate kakršnokoli konkretno vprašanje, lahko ga zastavite preko vašega predsednika, lahko mi pišete neposredno, se bom poskušal odzvati vsakemu posebej. Hvala odboru regije. Dragi Komisar Barnje, na podlagi tega aplauza lahko sklepate, da ste bili kos nalogi, ki smo vam jo zaupali. Tudi sam bi se vam rad zahvalil, da ste z nami ostali skoraj da pol ure dlje, kot smo bili dogovorjeni. Za nas je to res zelo dragoceno. Zdaj so vsi naši člani, ki so besedo želeli, besedo tudi dobili. Veliko sreče pri nadaljem delu, v vsakem primeru pa, ko se boste vrnili s tem velikim zgodovinskim dokumentom, boste dobro opremljeni za prihodnost, prihodnost pa ne vemo, kakšna bo. Veliko sreče vam želim. Kolegice in kolegi, skorajda smo že zaključili z dnevnim redom, vem, da ne boste imeli nič proti temu, da izvolimo nove člane predsedstva. Imena imate v svojih mapah, potem so tu še novi člani in nadomestni člani odbora regij. Naslednje zasedanje bo potekalo 6. in 7. februarja. Najlepša hvala vsem, ki ste prispevali k organizaciji tega zasedanja. Bilo je zelo bogato, zelo uspešno. Hvala tudi tolmačem. Čisto vsem pa želim prijetne praznike, srečno novo leto. Veliko dela nas še čaka v tem zadnjem letu mandata